od diskusij, od prezentacij. Rekel sem torej, da bomo nadaljevali z našim delom in sicer s predstavitvijo in razpravo. Imamo nekaj minut zamude, ampak čakali smo, da se nam vsi pridružite. Torej, Najprej se bomo posvetili predstavitvi študije o primerjalni analizi instrumentov za upravljanje tveganja eh, in sicer gre za primerjavo med ameriško zakonodajo in evropsko skupno kmetijsko politiko. Oba zakonodajna akta izhajata iz istega obdobja gre za zakonodajo, ki že nekaj časa obstaja, gre pa za dve politiki, ki se ukvarjata z nihanjem prihodkov na področju kmetijstva. Seveda se vse to navezuje tudi na zgodovino kmetijske politike, na zgodb po dosedanji kmetijske politike. Eh, gre pa seveda tudi za različne poglede na obvladovanje tvegan. Danes se bomo torej posvetili primerjavi metod in instrumentov za obvladovanje tvegan. Gre torej za primerjavo razmer in rešitev v ZDA in pa v Evropi. Poskušali bomo seveda na podlagi predstavitve priti do konkretnih sklepov, zato da bi potem lahko pripravili ustrezne rešitve, na področju skupne kmetijske politike, zlasti kar zadeva obvladovanje tvegan, kar je seveda zelo pomemben vidik in tudi kar zadeva vprašanje prihodkov. Domnevam, da bo razprava, ki bo sledila tej predstavitvi. Eh, podobna tudi razpravi, ki smo jo imeli o TTIP-u. Z nami je torej profesor Jean Cordier, ki predstavlja INRO, to je zelo, zanimiv, zelo poznan francoski raziskovalni inštitut, ki ga poznajo po celem svetu. Zastopa pa tudi visokošolski institut Agrokampus West, ravno tako iz Francije. Zelo nas veseli, da ste danes z nami in vam kar dajem besedo. Izvolite. Gospod predsednik, poslanke in poslanci, najlepša hvala za vabilo. V veliko čast mi je, da sem lahko z vami in da vam lahko predstavim eh, delo, ki sem ga upravil na vašo Eh, prošnjo oziroma na podlagi vašega eh, naročila in zahvaljujem se vam za zaupanje. Prav tako se zahvaljujem vsem, ki ste mi pomagali pri tem delu. Veliko smo razpravljali o teoretičnih in praktičnih vprašanjih in sicer z eh, strokovnjaki iz več evropskih držav in tudi iz Združenih držav Amerike, tako da smo lahko na koncu napravili sintezo. Eh, cilj je eh, primerjati instrumente obladovanja tvegan na obeh straneh Atlantika in primerjati tudi učinkovitost teh eh, instrumentov. Sedaj bom govoril v angliščini, ker so prosojnice tudi v angliščini, tako da bo lažje govoriti v angliščini, potem bom pa na vaše vprašanje odgovarjal v francoščini. Vi ste francos, pa boste govorili angliško? On m'a demandé de faire les slides en anglais. Et... Euh, prosili so me, da pripravim euh, prosojnice v angleščini in z vašim dovoljenjem jih bom tudi predstavil v angleščini, ker je to lažje. Fr torej, moja predstavitev bo sestavljena iz petih delov. Najprej bom predstavil različne vrste tveganja v kmetijstvu. Če želite, lahko govorim tudi francosko. Dobro, bom govoril francosko nikogar ne želim šokirati. Euh, torej, torej, gospod poslanec, naš gost spoštuje naše zahteve, kajti mi smo želeli olajšati predstavitev te študije in mislim, da da ne bomo nikogar užalili, če bomo poslušali to predstavitev v angleščini. Gre za organizacijsko stvar. In prosim vas, lepo gospod poslanec, res eh, globoko spoštujem francoščino, ampak ne bi želel komplicirati situacije. No, da zaključimo to temo. Tu so eh, tolmači, ki dobro opravljajo svoje delo in ki bodo lahko eh, prevajali Francija je med tremi ustanoviteljicami EU in zato je treba spoštovati vse vidike, tako zakonodajne kot druge. Hvala. Donc je vais poursuivre en français. Bom torej nadaljeval v francoščini. Torej, pet delov je v tej predstavitvi. Najprej se bomo sredotočili na specifična tveganja, potem pa na eh, glavne instrumente njihovega obladovanja. Torej, osredotočamo se na eh, ameriški eh, primer in na eh, evropski primer in na koncu je eh, primerjava. In eh, to, kar povezuje eh, obe politiki. Torej, ta analiza nam omogoča naslednje. Oblikovali smo lahko nekaj priporočil, eh, Eh, ta priporočila sem sam oblikoval na podlagi te analize in ta priporočila bom tudi predstavil. Eh, tveganja na področju kmetijstva so številna. Govorimo o tržnih tveganjih zaradi eh, spremenljivih cen tako proizvodov kot surovin. Potem govorimo tudi o zdravstvenih tveganjih, o podnebnih tveganjih oziroma tveganjih podnebnega šoka in potem tudi o egzogeni sprejemljivosti, govorimo pa tudi o endogeni sprejemljivosti, se pravi o spremenljivosti, eh, ki se, eh, ki eh, se prenaša iz enega finančnega področja na drugo, se pravi z drugimi besedami, kako cene nafte vplivajo na kmetijstvo. Se pravi, eh, kmetje, eh, kmetijski eh, proizvajalci se srečujejo z vsemi temi tveganji. Nekateri tveganja oziroma nevarnosti so neodvisni, kot naprimer zmrzal ali, ali toča. Potem so pa tu sistemska tveganja, med njimi so cene. Te cene vplivajo na vse Eh, pridelovalce istočasno. Potem na drugi eh, osi je intenzivnost tveganja. Torej vse vrste tveganj je prisotnih, kar pomeni, da je tudi toliko instrumentov za obladovanje teh tveganj. Noben od instrumentov ni univerzalen in ne more pokriti vseh tveganj. Ta schema, ki jo vidite, Vidite, da so, eh, neodvisna tveganja pokrivajo zavarovanje, zavarovalne pogodbe, eh, sistemska tveganja pokrivajo že v, v del časa eh, finančni trgi, kot je naprimer over the counter eh, trgi in eh, potem eh, so pa tu še za, eh, zadruge. In obstajajo tudi zajemni skladi, eh, zdravstveni, eh, Eh, klimatski oziroma ki pokrivajo zdravstvena in klimatska tveganja v eh, različnih državah. To so zasebna tveganja, ki eh, pa jih lahko upravljajo tudi javna oblast. In eh, kaj imamo tukaj? Tukaj imamo tako imenovan safety net, se pravi varnostno mrežo. V kritičnih situacijah država vedno intervenira. Potem pa, če imamo normalna tveganja, tu so pa fiskalne politič, politike, ti pa nekako iz, izravnavajo rezultate tako na eh, področju kmetijstva kot drugi. Instrumenti so torej specifični, komplementarni in morajo biti tudi usklajeni. To je idealna slika kako je v ZDA. V ZDA tukaj vidite eh, sliko, eh, ki kaže veliko stvari. Tukaj prihaja do prekrivanja. Nekateri instrumenti se prekrivajo med seboj. Veliko teh instrumentov je, eh, zavarovalnice obstajajo že dolgo časa oziroma zavarovanja, zavarovanja letine. Eh, Potem so tu finančni trgi, ki obstajajo tudi že dolgo časa, od 50-ih let prejšnjega stoletja. V sredini pa uh, imamo tako imenovane hibridne zavarovalne pogodbe, ki vstajajo približno 20 let in ti uh, združujejo eh, cene in proizvodnjo. To, to, torej, je, to so te hibridne pogodbe in potem imate tukaj še ta kvadrat. Eh, kjer je nekaj eh, kompleksnih programov, o katerih ne bom govoril. Zgoraj, v tem delu, kjer so katastrofe, ameriški Farm Bill ponovno razvija eh, kontraciklične programe, potem obdrž, ima še vedno programe Eh, pozavarovanja in pa ad hoc eh, programe v primeru naravnih nesreč. Tukaj mi sedaj manjka en diagram, a je že tukaj. Ameriški proračun. Eh, proračun za Farm Bill je, ima naslov 4, se pravi prehrana. To je pomoč za prehrano, to je najpomembnejši proračun in sem ga odstranil iz te skeme, zato ker v bistvu uniči vse druge oziroma zasenči vse druge. Eh, tu je seveda državno financiranje prisotno, eh, potem so tu hibridne zavarovalne pogodbe in potem imamo kontraciklične programe, in druge javne programe. Čisto uh, javne programe, to niso zasebni programi z javno pomočjo. Se pravi, uh, ameriški proračun se nanaša na zasebne instrumente, ki jih podpirajo uh, javna sredstva. Ti pro, uh, instrumenti so popolni, dinamični in usklajeni. O tem bom več govoril pozneje. Spodaj pa ni uh, fiskalnih uh, ukrepov, ko sem prašal v ZDA, zakaj ni fiskalnih eh, ukrepov, eh, so mi, re, so mi rekli, da je za to odgovorno finančno ministrstvo, ne pa eh, kmetijsko. Ampak nekatere študije govorijo tudi o njih. Evropska unija analize kaže, da, smo, da se upravljanje tveganja odvija na dveh stebrih, na dveh uredbah. E, že tu vidimo, da prihaja do nekega razkoraka, do neke dikotomije. Sam vidim stvari tako. Tehnični e, parametri, varnostne mreže, safety neta, niso tehnični, ampak e, se bi o njih dalo razpravljati, na njih je mogoče vplivati, torej na te parametre in to sem eh, ilustriral s primerom ruskega am, eh, embarga. In če, če pogledamo na to od eh, zunaj, je slika dokaj katastrofična. Drugi stebr je opisan v eh, eh, treh členih 7, 38, 39 in sicer piše, da je mogoče pomagati zavarovalnicam v primeru hudih izgub, lahko se subvencionira vzajemne, eh, vzajemne sklade, eh, potem je tu še mogoče prenesti eh, člen 39 in na podlagi tega bi si lahko eh, Eh, predstavljali tudi eh, vzajemne sklade eh, za stabilizacijo prihodka kmetov. Od leta 2005 smo veliko študirali o tem. In poleg tega razlaga teh besedil, ta razlaga, to tolmačenje je zelo striktno in sicer razlago, da komisija v zvezi z vzajemnim skladom v Romuniji sedaj razpravljamo, kaj je to production loss, kaj je to eh, proizvodna izguba. Eh, to zveni enostavno, ampak konkretno je to zapleteno, ali govorimo o vsego proizvode ali govorimo o prometu. Eh, in Eh, to pomeni, da nam v nekaterih primerjih manjkajo osnovne temelje. Potem je tu še raznolikost eh, klimatskih tvegan, eh, vemo, kakšne so razlike med severom in jugom, shodom in zahodom. Skratka, velika heterogenost prevladuje v Evropi. To sem ilustriral s to impresionistično sliko tvegan v EU. Tu vidimo da določene stvari obstajajo na papirju, ne pa na terenu, ker pa obstaja, pa ne vemo čisto dobro, kako deluje. In če bi želeli opisati Evropsko unijo oziroma države EU, jih ne bi mogli, zato ker imamo posebne primere sever Evrope, Združeno kraljestvo, eh, Irska, potem Francija. Hmm. Italija, tam imajo vzajemne zavarovalnice, potem Avstrija, imajo druge sisteme, ki so izven subvencije in potem je tu še Romunija. Skratka, celo eno krpanko različnih sistemov imamo v Evropi. Primerjave, rekel sem, te eh, politike so ortogonalne. Tukaj sem eh, predstavil dolžino besedil eh, zakonodaje v prvi tabeli in eh, proračun v drugi, ameriški proračun v drugi tabeli. Tu gre eh, za isto stvar. V eh, ZDA gre najprej za obladovanje tvegan, za pomoč, potem sledi safety net, se pravi ta eh, varnostna mreža. In kot veste, so oni odpravili direktna plačila, neposredna plačila. EU pa cilja na neposredna plačila, e, to je podpora prihodko in pravi, da je to mogoče instrument e, upravljanja tvegan, ampak ekonomsko gledano pa to ni to. Evropska unija ne namenja največ denarja upravljanju tvegan. Financira se varnostna mreža, safety net, 5 odstotkov, potem je pa tu še konkretna pomoč v upravljanju eh, tvegan, eh, torej ta je pa posem marginalna. Ali bo ta pomoč kaj eh, zrasla, to je vprašanje, mislim, da ne. Jaz mislim, da glede na trenutno situacijo se tu ne bo nič spremenilo in bo treba nekaj narediti. Te tabele so poenostavljeno, seveda, ampak upam, da sem vas uspel impresionirati z njimi. V ZDA instrumenti in pa eh, safety net, torej to je vse koordinirano. Isti parametri se uporabljajo za opredelitev nesreče in za opredelitev eh, tveganja, ki ga še lahko eh, prenese zasebnik ob normalnem delovanju. V Evropski uniji take skupne definicije ni. Nič ni v okviru prvega stebra in zelo malo je tega v drugem stebru skupna kmetijska politika, pardon, ameriška politika ima določene prednosti, glavna je, da ima eh, podatkovne baze, da ima nek, eh, eh, neko ogromno količino izkušenj in pa tudi znanja, ki je pomembno za prihodne. Takoj bom to primerjal z Eh, Evropo eh, in z eh, neposrednimi plačili, kjer lahko govorimo kot o kolaču, ki se ga vsak malo zame. Ampak v bistvu gre za to, da je treba povečati bogatstvo, da lahko vsak upravlja svoje. Torej, v obeh primerih ne moremo govoriti o istem pristopu. Eh, ali damo enostavno nekaj denarja, ali pa eh, zagotovimo sredstva, da se predvidijo investicije in da se zagotovi prihodne. Torej, v eh, ZDA so stvari znale. Bobkop je rekel, ameriški kmetje se približujejo zavarovanju, ki je kot kadilak. Se pravi, da je skoraj vse zavaro, zavarovano mogoče je tu preveč financiranja, eh, ampak to je o tem odloča njihov kongres. V EU je pa načelo naslednje. V 37. členu in 38. členu se eh, opravičujem, če malo prehitro govorim, pravi eh, govornik. To se pravi, V, eh, po mojem mnenju so ta načela v členi 37, 38, 39 dobra podlaga. Ampak kako se pa stvari odvijajo v praksi? Vsak odpre svoj dežnik, da se zaščiti, komisija pa želi biti čista, kar zadeva eh, mednarodna pravila, mednarodna trgovska pravila potem so države članice, ki nočejo imeti težav s komisijo. Skratka, vsak se ščiti pred drugimi in potem se ne dogaja nič. Evropska SKP. No, v, angli, a, a, a, a, <laughs> v angliščini sem napisal, da vsak to se pravi, to je slepa ulica neposredna eh, plačila, kakšno prihodnost imajo. Ekonomsko gledamo, vemo, da gre za bogatstvo, ki se takoj unese v eh, proizvodne dejavnike. Torej, eh, direktna plačila imajo vpliv na bogatstvo, ne pa na, vpliv, na obladovanje tvegan. Se pravi, da se unesejo takoj v proizvodne faktorje. Uh, in kako si potem razdelimo eh, ta kolač, ki se je pa eh, med tem že zmanjšal. Torej, to je že potem politični problem. Eh, kmetijska politika EO nima realne vizije, po mojem mnenju, v zvezi z obladovanjem tveganja oziroma upravljanjem tveganja v dveh, v dveh stebrih. Torej, tu gre za dve ločeni stvari, ki nista usklajeni na, na eni strani imamo katastrofo, na drugi strani imamo normalno upravljanje s tveganjem in to je ločeno in če je to tako, ne more eh, delovati. To je, to je nepopolno, nekoordinirano in te, govorimo že od leta 2005, pa nič ne naredimo, samo eh, prepisujemo eh, iz prejšnje zakonodaje. Torej, nemogoče je obladovati tveganja s fiksnim proračunom. Nemogoče. Brez fleksibilnosti ne moremo govoriti o eh, upravljanju oziroma obladovanju tvegan. In na podlagi te ugotovitve sem oblikoval priporočila v štirih skupinah. V prvi skupini pravim, treba je dopolniti instrumente. V eh, druge skupini govorim o tem, da ko so instrumenti že na papirju, eh, morajo postati aktivni eh, nič ne bomo naredili, če bomo stvari samo napisali, pa rekli, dobro, tukaj je napisano, sedaj se pa znajdete. Treba je izvesti pilotne teste, pilotne projekte, dobiti izkušnje. Upravljanje tvegan eh, mora izhajati iz eh, lokalne solidarnosti. In e, lokalna solidarnost mora ustvariti eh, sisteme se, v skupnem okviru, eh, tako da je stvari mogoče koordinirati in da vse deluje eh, v skladu z načeli EU, da je eh, konkurenca lojalna in tako naprej. Potem je treba imeti fleksibilne finančne in človeške vire in pa dobro organizacijo na koncu. Torej prvo priporočilo, uskladiti varnostno mrežo in pa in, eh, zasebne instrumente za eh, upravljanje tveganj eh, s pomočjo Eh, javnih sredstev, tako kot je to v ZDA. Treba je zapolniti to luknjo. V dokumentu videli boste ta, eh, to luknjo med omejenimi zavarovanji za proizvodno in pa finančnimi instrumenti in ta razkorak je mogoče zapolniti z instrumentom IST, ki eh, za sedaj obstaja samo na papirju torej instrument za eh, direktno investiranje in potem je treba prav gotovo eh, tudi eh, ustvariti eh, prihranke za vsak slučaj. Se pravi, že dolgo časa je način eh, zgodnega eh, pobiranja letinje najboljši način. Potem, eh, je treba eh, tudi predvideti oprostitve, davčne oprostitve. Eh, to je seveda stvar nacionalnih zakonodaj, ampak tista država, ki bo eh, to naredila, bo rekla, ta fiskalna pomoč se lahko šteje kot sofinanciranje v okviru drugega stebra. Treba je ta orodja razviti, to je povzetek. Potem druga skupina, druga ideja. Pilotni testi na terenu, testi na terenu. Zakaj? Kot sem rekel, pobude lahko prihajajo samo z terena. Mislim, da eh, bo veliko ljudi reklo, da je treba sprejemati kontraciklične ukrepe, da je to dobro in tako naprej. Jaz uh, v to nisem preveč prepričan, to je lahko tudi nevarno. E, lokalno kontraciklično oklepanje. Se pravi, e, ljudje, ki so solidarni, lokalni, bojo lahko rekli, ko je letina dobra, bomo dali nekaj na stran in bomo to e, koristili v slabih časih. In lokalno je potrebno zagotoviti tako mobilizacijo. Sam poznam v Franciji in v drugih državah skupine, ki imajo take projekte. Zanimivo eh, bi bilo take projekte potpreti. Potem je eh, treba na podlagi teh testov oblikovati parametre, ki se uporabljajo eh, za sadje zelenjavo, za velike polščine, za, vsakem, za vsak sektor. Tukaj, tukaj je treba na tej podlagi oblikovati pri, eh, situaciji prilagojena orodja in lokalni situaciji eh, prilagojena orodja. Mogoče bo treba odpraviti določene omejitve, ki prihajajo od zgoraj, zato da bi se ti testi na terenu lahko izvedli. Potem je tu tretja skupina. Uh, eh, ustrezani človeški in finančni viri. Eh, kar zadeva človeške vire. Tukaj se ne boste eh, do, dobili dosti prijateljev, če boste to eh, zagovarjali, ampak lahko vam povem, da obstajajo že omrežja v več državah, ki lahko sodelujejo, ki si lahko izmenjavajo statistične podatke eh, in tudi finančna sredstva so. terenska znanja je treba dopolniti z univerzitetnimi znanji. To ni drago, to že obstaja. Torej, potrebna so finančna sredstva, kot sem rekel. E, mislim, da e, jih je pač mogoče najti. Eh, finančna sredstva eh, morajo biti fleksibilna, lahko jih jemljemo iz neposrednih eh, plačil in tako se orodja lahko razvijajo postopno in s tem se poveča zmogljivost rezerve, tako da se lahko na ta način pozavaruje upravljanje tveganj. No, sam, sam sem rekel, eh, da bi ta sredstva lahko imali iz neposrednih plačil, to sem ponudil pač v razmislek. Eh, potem na koncu organiziranost. Tu imamo dva eh, stebra, ki se nanašata na upravljanje tvegan in to mogoče ni najboljše. Ali bi se združili v prvi stebr ali bi ustvarili tretjega, to ni važno potrebujemo neko entiteto, ki bo vse to uh, upravljala in ki bo neodvisna. To ne sme biti nekaj, kar bi nekdo usilil. Potrebujemo tehnično podlago, potrebujemo pravila, ta pravila je treba uporabljati. Recimo, eh, agencija je lahko to, v Ameriki imajo Risk Management eh, Agency eh, in ta mora biti neodvisna. To, ta agencija ne, ne sme biti kar nekaj. To enotno upravljanje oziroma ta eh, enotna agencija mora delovati tudi kratkoročno. Mora ali morala bi spremljati pilotne projekte, ki bi se pojavili v več državah in mora potem Eh, širiti izkušnje med državami, mora širiti znanje, ki bo tako dobljeno. G20 je eh, ustvaril tako platformo za države v razvoju. Eh, tam se širi znanje, zato da se spodbuja razvoj in upravljanje oziroma stroški upravljanja oziroma management cost ne smejo poleteti v nebo. Obstajajo tehnike in metode, Eh, za minimiranje eh, ustvarjanja raznih urodij in njihovo delovanje. Tako. Treba je preverjati tudi, da gredo instrumenti v pravo smer, da so v skladu s splošno politiko, da upoštevajo okoljske in podnebne zahteve. Tega ne smemo pozabiti. Eh, potem lahko vključimo tudi posojila, tako da se zagotovi preventiva, da se upoštevajo tudi Eh, sistemi eh, podnebnega eh, prilagajanja in tako naprej. Toliko. To so štiri skupine priporočil. To so nova priporočila, vsaj po mojem, in upam, da bo na podlagi teh nekoliko provokativnih poročil, eh, priporočil imeti eh, dobro razpravo. Z eh, veseljem bom odgovarjal na vaše vprašanje. Hvala. Jako pierwszy poprosił o zabranie głosu pan poseł Loison. Bardzo proszę. Oui, merci monsieur le président. Gospod Poison. Exposé aujourd'hui. Hvala lepa. Danes nihče ne more več reči, da eh, američani ne skrbijo za svoje kmetijstvo. Njihovi ukrepi so dosti bolj pre, pre, eh, protekcionistični kot naši. In nekateri specialisti pravijo, da so v nasprotju z pravili STO. In meni se zdi škandalozno, da ZDA še bolj krepi zaščito svojih eh, kmetov. To moramo upoštevati tudi pri TEPIP. In eh, zaradi tega bi že moralo priti do prekinitev pogajanj. In eh, po eni strani govorimo o ultraliberalističnem prestopu in rekel bom, nobena uh, eh, vele sila ne bi smela voditi take politike. Evropska komisija, kaj namerava, a nima nobene druge ambicije, kot da nas uh, pusti nage vizavi tem partnerjem, ki so tudi naši glavni konkurenti v imenu katerih eh, samomorilskih ambicij se moramo s tem so, soočati. Eh, kot, spraš, od komisije zahtevam, da eh, nadaljuje s pogajanji o kmetijstvu. Mislim, da moramo se o tem pogajati sedaj, ne, ne smemo čakati.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 teh 25 minut prezentacije. Vi predlagate, da 10 odstotkov neposrednih plačil namenimo za zavarovalnice za upravljanje streganji. Je tako? To je prvo vprašanje. In drugo vprašanje. Rada bi predlagala, da bi sodelovali z univerzo ki bi nam pomagala pri upravljanju s tveganji. Torej, koliko bi nas to stalo? Mislim namreč, da komisija ima dovolj strokovnjakov, tehničnega osebja, da to delo tudi opravi. Torej, imeli bi še drugo nalogo, da bi lahko da bi morali najti sredstva za to, da bi financirali delo univerz. In potem še vprašanje, bi to lahko uporabili potem kot konvergenčni inštrument za pogajanja v okviru te tipa. Bardzo dziękuję, pan poseł Ropea. E, ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, e, pranešimas pakankamai įdomus, aišku. Nerepša hvala. Poročilo oziroma predstavitev je bila zelo zanimiva. Slišali smo marsikaj novega in kot je povedal naš gost, bi si težko predstavljali razmere, v katerih bi naši kmetje lahko preživeli brez neposrednih plačil. Ampak eh, pri nas vsaj so bile kmetije prvotno zelo majhne, tudi organizacij proizvajalcev ni bilo veliko. Opravka smo imeli z majhnimi igralci, zato so bila neposredna plačila učinkovito orodje. Naši kmetje so imeli zagotovljen ustrezen prihodek, lahko so razvijali svoje kmetije in zagotavljali preživetje za sebe in za svoje družine. Ampak danes, če si pogledamo razmere v različnih državah, najdemo kmetije zelo različnih velikosti. V moji državi imamo naprimer samo štiri predelovalne obrate in tri velike trgovinske verige, tako da pogosto prihaja do kartelnih dogovorov. Kako lahko preprečimo velikim trgovskim verigam, da bi eh, plenile dobiček in na ta način Eh, ropale kmete njihovih prihodkov. Zdaj vidimo, da je zaradi embarga do Rusije prišlo do eh, dramatičnega paca cen mleka. Podobno se je zgodilo tudi za druge proizvode, vendar pa se ne dogaja, da bi cene v nakupovalnih središčih padale. Kmetje dobijo podporo strani EU, dobijo nacionalno podporo, ampak vseh teh sredstev je vedno manj, zato ker je tudi kupna moč vse šipkejša. Na koncu torej kmetje zgolj preživljajo, ne morajo pa računati na dobiček niti v živinoreji, niti v mlekarstvu. Ali lahko sistem neposrednih plačil zagotovi enako zaščito za vse? In ali lahko pričakujemo od mladih, da bodo pripravljeni lotiti se kmetijstva? Ali lahko kmetje razmišljajo o svoji prihodnosti čez 10 ali 15 let, o tem, kako se bo delovanje njihove kmetije razvijalo? To so zelo konkretna vprašanja če ne bomo regulirali nakupnih cen, če bomo dopuščali posrednikom, da pobirajo vas dobiček, se to ne bo zgodilo. Kaj pa dokoplačepanski denar? Tudi ta ne bo koristil nikomor. Šel bo zgolj na račun podpore tistim, ki so že tako bogati. Uh, Pred nedavnim sem se sestal z združenjem proizvajalcev oziroma pridelovalcev mleka in trenutno eh, v naši državi poteka kongres mlekarjev. Mlekari so pripravili zakonodajo, v kateri zahtevajo regulirane cene. Če cene niso regulirane, eh, potem je kakršenkoli sistem plačil povsem nerelevanten. Zelo težko je razumeti vse, kar ste predlagali, težko je presoditi o vseh e, slabostih in koristih, ampak res bomo morali konkretno razmisliti o tem, kakšna bo najboljša rešitev za nas za prihodnje. Hvala. Hvala. Gospod Anta. Hvala lepa, gospod, za vašo predstavitev. Ko je naš odbor delal na dosjeju trenutne SKP, je bilo pripravljeno poročilo, ki ga je predstavil ameriški kongres. In sicer za dva investirana dolarja so kmetje dobili nič celih osem e, na podlagi njihove politike upravljanja tvegan. Ali nam lahko razložiti? v čem bo nova ameriška eh, kmetijska politika drugača, ali bodo eh, spremenili razmer, razmerje med eh, tistim, kar dobi eh, kmet in tistim, kar, kar uloži. Hvala. Euh, Hvala, gospod predsednik. Jaz se želim res lepo zahvaliti profesorju za to predstavitev, kaj je te tu. Smo zato, da bi eh, si pogledali primerjalno sliko tega, kaj se dogaja v EU in v ZDA. In tu nismo za to, da bi eh, sedaj kar počes kritizirali SKP. SKP se je izkazala za koristno, eh, Evropa je samo zadosna, prehrambno sami zadosna, eh, prav tako je omogočila kakovostne kmetijske proizvodne, eh, eh, kakovostno eh, hrano. In sedaj smo zato tukaj, da pogledamo, kaj se dogaja na druge strani Atlantika. Ne vem, če je ta primerjava taka, da gre v dobro ZDA, Eh, mislim da smo lahko ponosni na to kar smo dosegli v evropi kar smo naredili v evropi in meni se zdi da ne smemo vsega tega pozabiti ampak vseeno ne smemo ostati eh, imobilni kajti eh, eh, Vprašanje sistema zavarovanja je resnično pomembno vprašanje tudi za naslednjo skupno kmetijsko politiko. Kajti to je orodje, ki lahko pomaga rešiti naše krize, lokalne ali širše. Mislim, da ne bi smeli pozabiti svojega cilja. In to je, naš cilj je nahraniti evropejce, eh, pa tudi planet mogoče. In kmetijska proizvodnja mora biti v skladu s pričakovanji vseh. In E, naš cilj je tudi, da kmetje lahko živijo od svoje dejavnosti, kajti tu je problem. Na eni strani gre za zagotavljanje kakovostne hrane, na drugi strani pa morajo e, kmetje dostojno živeti na podlagi svojega dela. O tem in v tej smeri moramo razmišljati in zato moramo e, se bolj poglobiti v vprašanje zavarovalnega sistema. 10 odstotkov Eh, je številka, o kateri bi lahko eh, malo več razmišljali. Hvala lepa. Žikuje pan posel Dolfman. Gospod Dolfman. Ja, danke, posicene. Najlepša hvala, predsedujoči. Ta predstavitev je bila zelo zanimiva, ker mislim, da smo dejansko v fazi, ko bi morali razmisliti o tem, kako bomo srednjeročno načrtovali našo kmetijsko politiko. Se povsem strinjam, da danes nimamo kaj dosti rešitev na področju zavarovanja. Prihajam iz države, kjer imamo veliko zavarovalnih pogodb. Že dlje časa jih zavarovanje sofinancira tudi država in to zelo dobro deluje vendar pa se strinjam, da če želimo dejansko stabilizirati dohodke, potrebujemo drugačne vire, moramo reči ali ali, torej dena, sedanji sistem eh, neposrednih plačil eh, nadgrajen z dodatnimi varovalkami ne bo deloval, torej se moramo odločiti za eno ali drugo možnost. Če si pogledamo, kaj se je dogajalo v zadnjih letih, v, na katerih eh, delih kmetisa, naprimer v poljedelstvu, Eh, so, se tu pojavljajo cene, ko se moramo samo kritično vprašati, ali so vse kmetije dejansko zaslužile podporo in pomoč. Dobro, bilo je prijazno od nas, da smo jim jo dali, ampak če cene naraščajo in je vedno več eh, takih let, ko bi kmetije lahko preživele brez eh, podpore na srečo, ampak zato, ker jih vseeno izplačujemo, nimamo potem sredstev za tista obdobja, ko se pojavijo težave, naprimer ali pa za področja, kjer imamo težave, za mleko, kjer sredstev takori kot ni. Eh, če upoštevamo to, bi bilo morda smiselno vključiti v našo politiko nekaj elementov tega, kar uporabljajo v ZDA. To bi bilo morda koristno za našo politiko v prihodnjih letih. Hvala. Magines, bardzo proszę, Gospa Magines. Gospa Magines. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala za predstavitev vaše študije. Mislim, da eh, bo potrebno se posvetiti tudi podrobnostim. Vaša predstavitev je bila dokaj kratka, ampak najpomembnejši stavek je na 53. strani, kjer govorite o proračunskih razlikah med ZDA in Evropsko unijo. Naš proračun je fiksen in omejen medtem ko v ZDA to ne velja, kajti njihov proračun je bolj prožen. Pravite, da v veliki meri upošteva tudi uh, obvladovanje tvegan, instrumente varnostne mreže. Želela bi, da poveste kaj več o tem. Komentarji gospoda Dorfmana so bili zelo na mestu. Če govorimo o prihodnosti, o naslednji reformi, bomo res morali sprejeti nekaj težkih odločitev in potrebujemo uh, Eh, več informacij o tem, kaj dejansko deluje in kaj ne. V Evropi imamo strukturo družinskih kmetij, skrbi nas preživetje podeželja, podpiramo razvoj podeželja in eh, Poznamo tudi veliko plačil, ki so v to usmerjena. Tudi mene zelo skrbijo neposredna plačila vezana na površino. Gre zgolj za kapitalizacijo stroškov. Eh, ne predstavljajo pa nujno vedno prihodka, kaj kajti eh, gre za plačila, ki so vezana tudi na najem eh, in to ne pride vedno nazaj do kmetov. Po drugi strani pa politično gledano, če rečemo, da bomo 10 odstotkov neposrednih plačil namenili za zavarovanje, eh, To morda tako ali tako ne bo dovolj, ampak tu gre predvsem za politično dilemo. Torej, morda nam lahko svetujete, kaj vi vidite kot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 Sedaj bomo dali besedo predstavniku oziroma predstavnici, predstavniku DG Agri komisije. Uh, Najlepša hvala, hvala za to priložnost, da tudi sam podam nekaj komentarjev na to zelo zanimivo temo. Razprava o zavarovalni politiki je zelo na mestu, zlasti na podlagi zadnje odločitve ameriškega kongresa, da povsem spremenil usmeritev kmetijske politike. S tem so se odločili, da se bodo v veliki meri usmerili v zavarovanje eh, pridelave. Ampak za Evropo je vprašanje nekoliko drugačno. Ali smo res kaj zgrešili s tem, ko se nismo osredotočili na tak pristop v preteklih letih? Mislim, da ne, kaj ti podrobno smo preučili koristnost in učinek tovrstnih ukrepov in to dvakrat, 2008 in 2011. In obakrat smo prišli v, do sklepa, da je v interesu evropskih kmetov uh, bolje, da eh, vprašanj zavarovanja ne rešujemo na evropski ravni, ampak da vse skupaj ostane prosto voljno in da se tega lotijo države članice, kadar čutijo potem potrebo. In to je tudi pojasnilo, zakaj v nekaterih eh, državah članicah in v nekaterih sektorjih uporabljajo več zavarovalnih schem oziroma rešitev mislim, da ni težko razumeti, zakaj je taka politika zelo eh, pozitivna za ameriške kmete. So izolirani pred eh, nihanji na trgu in imajo zagotovljeno raven prihodkov, vendar pa je ima to visoko ceno za ameriške davkoplačevalce. Zaradi tesne povezave eh, kmetijske politike v ZDA z razvojem cen in z njihovo proticiklično naravo, eh, v ZDA eh, proračun zelo niha in kaj takega bi zelo težko omogočili v proračunu, ki je strukturiran tako kot evropski. Taka plačila tudi povečujejo pritisk na eh, domače financiranje v ZDA. To je obravnavano kot eh, nelojalno v okviru STO. Eh, kajti vse je odvisno. Eh, tudi od, torej uporaba takih instrumentov je odvisna tudi od delovanja finančnih trgov in drugih instrumentov, ki so pravzaprav v Evropski uniji odsotni, ampak tudi širše gledano. Tisto, kar manjka v tej študiji, je kontekst, v katerem deluje ta evropska in ameriška politika. S tem ne pravim, da eh, vaša predstavitev ni zanimiva, vaše, vaše tabele so zelo zgovorne, ampak Eh, v ZDA gre po eni strani za eh, ogromne obrate, ki proizvajajo predvsem surovine, medtem ko je eh, struktura v Evropi povsem drugačna. In ravno mlekarstvo je zelo eh, zanimivo in eh, v ZDA imajo tu nov program, ki zagotavlja eh, Eh, povprečno maržo za celotno ZDA, torej povprečno odkupno ceno in tudi povprečno maržo za pridelovalca. S tem pravzaprav pretirano subvencionirajo kmetije, ki imajo že tako više marže, ni pa dovolj financiranja za manjše kmetije, kjer je marža nižja in eh, tak program ima seveda zelo visoke tudi. Uh, upravne stroške in uh, to vse to temelji na podatkih, ki segajo vse do 30. let prejšnjega stoletja. Eh, po drugi strani mislim, da je naš sistem financiranja zagotovil obstoj naše strukture, zlasti srednje velikih kmetijskih, eh, oziroma eh, družinskih kmetij, eh, Predvsem zato, ker zagotavlja eh, neko fiksno varnostno mrežo, kar zadeva prihodek in eh, omogoča tudi proste roke pri odločanju o proizvodnji. Skratka, mislim, da je potrebno uh, videti tudi, kakšna je sinergija med različnimi pristopi oziroma ali te sinergije ni, torej tako zavarovanje kot drugi ukrepi. In, uh, mislim, da najboljši pristop način, kako lahko vidimo učinkovitost sistemov, so številke o izvozu. ZDA ostaja odvisna od eh, izvoza pri eh, koruzi, soji in drugih eh, surovinah, ki jih v veliki meri subvencionirajo. Eh, medtem ko imamo pri nas pet glavnih pridelkov, ki se predelujejo eh, skladno z eh, globalnim povpraševanjem in to je odraz zelo bolj, bistveno bolj raznolike strukture evropskega kmetijstva. In vse to so elementi, ki jih moramo upoštevati, ko primerjamo učinkovitost rešitev na obeh stranih Atlantika. Hvala. Hvala lepa za ta komentar. Zahvaljujem se tudi vsem poslancem, ki so postavljali vprašanja. Sedaj bomo dali besedo profesorju. Profesorju Kordijo, imate besedo, profesor. Najprej, najlepša hvala za vsa ta vprašanja. Poskušal bom odgovoriti na uh, samo vprašanje, tako da bom nekatera tudi združil. Najprej. Nisem hotel reči, da gre prihodnost SKP, eh, SKP skozi zavarovanja, tako kot v ZDA. Rekel sem, da členi 37, 38, 39, uredbe 1305. Eh, predstavljajo zanimivo podlago. Eh, predlagajo, da se pomaga zavarovalnicam, pa tudi zajemnim skladom. Torej, ne govorim, da je treba vse graditi na zavarovalnicah. To sem nekako razumel iz vaših vprašanj, ampak vprašanje oziroma koncept vzajemnega sklada je evropski koncept. Izhaja pa ta koncept iz kmetijske solidarnosti. In v teh osnovnih elementih moramo iskati rešitve za jutri. Skupne rešitve za sadje in zelenjava, za mleko eh, ne bomo našli. Eh, na severu in na jugu Evrope so konteksti povsem različni in ne moremo predvideti nekega enotnega sistema za vse ali bomo prešli iz neposrednih eh, pomoči eh, k zavarovanjištvu oziroma ne, ne, sploh ne govorim o tem. Govorim naslednje. Neposredna plačila predstavljajo slepo ulico. Vedim, da mnogi branite neposredna plačila, ampak slišal sem tudi elemente, ki kažejo na to, da je o tem mogoče eh, govoriti. Vrednost neposrednih plačil Eh, gre v eh, proizvodne dejavnike torej, in kot je gospod iz Litve rekel in to čisto prav, vrednost gre direktno, torej vrednost eh, neposrednih plačil gre direktno v distribucijo. Več kot je pomoči kmetijstvo, lažje distribucija potegne denar zase. Torej, neposredna plačila ne rešujejo vprašanja preživetja majhnih kmetov. Razen mogoče, če v, za majhne kmete, recimo v, v eh, Romuniji, majhni kmetje ne vstopajo v ta uh, kompliciran sistem zajemnih skladov, uh, niti eh, niso upravičeni do eh, neposrednih plačil. No, in zaradi to je možno, da bi za določeno skupino morali imeti enostavn sistem neposrednih plačil, ampak za večino kmetij, ki so moderne, ki so obrnjene v prihodnost, torej potrebujejo. Potrebujemo nek sistem, ki je obrnen v prihodnost. Eh, tu ne gre za to, da bi si delili ta kolač, ki je omejen, ki se plačuje ali prej ali pol, ampak gre za to, da postopoma z razpoložljivim denarjem razvijemo sistem upravljanja tvegan, ki bo omogočil dobre investicije. In nekatere velike kmetije, eh, predstavnik kmetije je rekel, da eh, bodo velike kmetije pač se odločile za masovno proizvodno. V Romuniji eh, poz, poznam eh, moderne kmetije, zraven njih pa so majhne kmetije, ki so manj kot en hektar včasih, druge pa 20. Skratka, eh, isti sistem ne bo možen za vse enak. Nekatere gospodarstva bodo investirala Eh, zato da bodo proizvajala eh, velike količine po nizki ceni, eh, druge zato, da bodo neposredno dostavljala potrošniku, ampak treba imeti neko vizijo za prihodnost in zato so sistemi upravljanja tvegan zanimivi, ker odpirajo možnosti za vse. Tu se več ne reža torta na več delov, ampak se dela torta kar zadeva zavarovanja in vzajemne sklade, tu obstaja velika tehnična razlika. Ameriške zavarovalnice in klasične e, evropske zavarovalnice jamčijo za e, izgube e, na podlagi zagotovljenega kapitala. In če pride naslednje Eh, leto do drugega šoka mora zavarovalnica še enkrat plačati. Ampak pri vzajemnih skladih je pa drugače. Vzajemni sklad lahko da samo toliko denarja, kot ga ima. Če imajo če je prišlo do neke nesreče in do velike škode, je treba razmisliti. In udeleženci v skladu bodo rekli, dobro, oh, ohraniti moramo malo rezerve, kajti če bo eh, naslednje leto spet prišlo do nesreče, eh, bomo spet potrebovali denar. In tak razmislek, ta inteligencija, inteligenca pri ocenjevanju tveganja omogoča napredek, kajti ljudje z baze so tisti, ki odločajo o odškodnini. To je tisto, kar je zanimivo, to je lokalna solidarnost. In če javni organi eh, malo pomagajo, recimo, če pride do, eh, narav, do ravne nasreče, gre za velike zneske, ampak kakorkoli že, eh, na, na ta način lahko počasi preidemo od sistema neposrednih plačil, ki je nekoliko eh, eh karikaturiran že, eh, eh, ki postaja karikatura. Torej, iz tega sistema bi prešli v sistem, v katerem zaživi solidarnost in upravljanje tveganja. In to vam bodo vsi rekli. Torej, ne gre za to. No, v prvem vprašanju. Rekli ste 10 odstotkov eh, iz neposrednih eh, plačil za eh, zavarovalnice. Ne, ne, tega ne zagovarjam. Ali bodo univerzitetni profesori ocenjevali tveganje, ali bodo delali aktuarijske izračune. Verom, v, Romu, v Romuniji se delajo naprimer vzorčenja, ampak to potrebujemo, vzorčenje potrebujemo, če želimo določiti, kakšna bo škoda oziroma odškodnina. Ne gre za to, da bi se eh, univerze z tega hranile, da, da bi iz tega si delale dobičke. Ne. Gre za to, da imamo vsi nekaj. Eh, kot je rekel gospod komisije, v ZDA imajo že eh, dobre podatkovne baze, omejujejo goljufije. Kaj smo pa mi naredili, da bi eh, dosegli kak napredek? V bistvu samo hektare štejemo. Moramo se učiti. In s tem, ko se bomo učili, bomo vsi nekaj pridobili. Ne gre za to, da bi vzeli denar iz eh, neposrednih eh, plačil, da bi ga dali univerzam ali zavarovalnicam. Ne, tega nisem rekel. Potem je tu bilo še vprašanje o razliki med majhnimi kmeti, ki potrebujejo eh, neposredna čila in pa Eh, profesionalnimi eh, gospodarstvi, ki imajo čisto drug sistem in ki so pripravljena delati. Govo govorili smo o moči trgov, kajti, o denarju, ki gre k velikim eh, distributerjem. Eh, se pravi, eh, ta direktna plačila, neposredna plačila zapuščajo kmetije. Eh, Ne vem, če sem prav razumel vprašanje o javnih sredstvih za kmetije. Ampak eh, veliko krat rečemo, da kmet v Ameriki za en dolar dobi dva, do, za en dolar, ki ga investira, dobi dva nazaj. In eh, ameriške zavarovalnice so oziroma predstavljajo prenos proračuna k kmetom. To je zelo eh, pomembna pomoč kmetov, ampak izračuni so pa zelo zapleteni. Lahko vam pokažem, kako je to z evropskim sistemom subvencij. Torej subvencija v višini 65 odstotkov eh, zajemnih skladov. Če kmet vloži 3 evre, 3 evre 5 ali pa 35 evrov od 100 in če pride do izgube, bo dobil 100. Ker je 65 evrov javne oziroma državne pomoči. E, to se pravi, e, točno tak izračun delajo v ZDA. S temi številkami lahko e, re, govorimo kar, kar, kar kaj. Ne, Oprostite, kdo kdo da, kdo da dodatni denar. Kdo eh, plača to eh, razliko 65 eh, evrov? Bom ponovil to, kar sem rekel. To lahko kak novinar potem še napiše, ampak lahko govorimo takole. V evropske zakonodaji je tako, da za izgubo, ki presega 30 odstotkov proizvodne, vzajemni eh, sklad, torej govorimo členo 38, torej vzajemni sklad bo eh, povrnil 100 evrov. Od teh 100 evrov prihaja 35 evrov od eh, začetnega prispevka kmeta, torej 35 evrov je dal kmet, 65 evrov so pa javne subvencije oziroma državne subvencije. To je izračun petintrideset evrov damo na mizo sto evrov do, dobimo odškodnine to je enostavni izračun če dam tri evre dobim šest eh, evrov od države se pravi dva, dvakrat več to je poenostavljeni simplistični izračun ki ne odraža realnosti sistema te številke ljudje kar ponavljajo v nedogled, ampak te številke niso vedno točne. Potem sem slišal zelo pomembno vprašanje, ki se je nanašalo na dolgoročno in kratkoročno delovanje. Kako delati? N slabost upravljanja tvegan je ta, da zahteva precej izkušenj. Ne, ne moremo tega sistema izumiti od danes na jutri. Sistem ne bo deloval kar tako. Treba se je učiti tudi na lastnih napakah, treba je napredovati, treba je zbirati podatke, treba je podatke preverjati, treba je vzpostaviti sistem jamstev za, eh, zgodovins, za zgodovinski donos. Skratka, eh, tu je še prehodni sistem in vse to. Od danes na jutri ne moremo preiti iz enega sistema v drugi. Moramo razmisliti, kakšne bodo prehodne faze. Moramo razmisliti, odkot štartamo in kam gremo. In, in eh, daj prepustimo delati tistim skupinam, ki so pripravljene, ki lahko že upoštevajo predlagane evropske programe in ki bodo zahtevale ustanovitev zajemnega sklada v konkretnih pogojih, recimo za sadje in zelenjavo. Skratka, stvari se morajo začeti dogajati v bazi. In treba je podpirati izmenjavo izkušenj med državami, tako da se dobre ideje lahko nadalje razvijajo ne pričakujte revolucije na eh, področju upravljanja sveganja, ampak evolucijo. Torej, da deset odstotkov ne moramo priti od danes na jutri. Morate eh, delati postopoma tako, da boste znali kmetom razložiti, zakaj. Progresivni pristop je potrebno. Mislim, da sem odgovoril na vse. Zelo zanimivo je bilo tisto, kar je rekel predstavnik eh, DJ Agri. Treba je investirati v znanje. Ni dovolj, da si eh, delimo eh, neposredna plačila kot pico, ti boš dobil malo več, jaz malo manj. Ne, treba je razviti. Eh, zmogljivosti ljudi, sposobnosti ljudi, da bodo znali prav investirati. In, in če bomo imeli pravi pri, eh, pristop, ne bomo pomagali samo eh, velikim distributerjem, ampak tudi kmetom. Upam, da sem vsej na ogrobem odgovoril, na vprašanje, da so tisti poslanci, ki so jih postavili, zadovoljni? No- mislim, da bi bilo še več vprašanj, ampak nimamo časa. In mislim, da je treba tudi komentirati ta vprašanja, kaj SKP, eh, SKP se je tudi razvijala. Danes vedno bolj govorimo o uporabi finančnih instrumentov. Vendar pa si moramo postaviti vprašanje, ali naj sredstva skupnosti nadomestijo nacionalna sredstva, ki bi dopolnjevala prihodek kmetov kaj ti sredstva morajo nekje priti in morajo biti fleksibilna. Zneski ne smejo biti fiksni, kaj ti situacija se spreminja. Včasih so potrebe večje, počasi, eh, včasih so potrebe manjše. In zato je potrebno pomoč individualizirati, prilagoditi na potrebe posamečnih eh, kmečkih gospodarstev. En sistem za vse ni možen. Treba je tudi zbirati vse podatke o vseh kmetijstvih in potem tudi eh, prilagoditi oblike pomoči, narediti vse, da se izognemo goljofijam. Vse to pa zahteva izkušnje, zahteva znanje. In eh, mislim, da bo SKP šla po tej poti. Želim se vam še enkrat zahvaliti za vašo predstavitev, gospod profesor. Zahvaljujem se vam za vaša priporočila, ki nam kažejo pot v prihodnost. Torej, še enkrat hvala. Sedaj pa imamo na dnevnem redu naslednjo točko. Žal ne moremo dati eh, besede še drugim. Eh, poslancem, ki bi prav gotovo želeli postaviti še kakšno vprašanje. To je še enkrat hvala, sedaj pa dnevni red predvideva predstavitev Evropske komisije o neposrednih plačilih v državah članicah. Člani našega odbora veliko krat kritizirajo kompliciranost novega sistema neposrednih plačil. Tudi eh, povabljeni profesor je govoril o tem, da je sistem neposrednih plačil zapleten. Rekel je, da gre v bistvu za slepo ulico. Danes ni nobenega dvoma da smo vsi nekoliko zaskrbljeni v zvezi z neposrednimi plačili. O tem bomo govorili tudi s komisarjem in gospod Pierre Basku bo danes govoril o najnovejših informacijah v zvezi z neposrednimi plačili. Gospod Basku, izvolite. Thank you very much, Chairman. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot ste dejali, veliko govorimo o prihodnih političnih inštrumentih, o tem, kako upravljati s tveganji, s cenami, preprečiti tveganja. Veliko smo razpravljali tudi o neposrednih plačilih in o potencialnem prihodnem sistemu za neposredna plačila. Predstavitev bo trajala približno 15 minut in predstavil vam bom pregled o tem, kako naj bi deloval nov sistem neposrednih plačil. Na podlagi poročil, ki naj bi jih poslale države članice komisiji. Ta proces se bliža koncu, pričakujemo nekaj manjših popravkov, vendar pa vam lahko predstavim približno sliko o tem, kako naj bi to izgledalo v prihodnosti. Na začetku tega leta naj bi dobili nov okvir, zato je zelo pomembno, da imamo pregled o izvajanju prihodnih neposrednih plačil, kako bo to vplivalo na upravičence in na kmete v prihodnosti. Naj vam na začetku predstavim elemente te predstavitve in potem še argumente za te elemente. Samo še opozorilo, naj vam torej predstavim predstavitev, ki temeli na poročilih držav članic, ki smo jih prijeli do pred nekaj tedni. In ta poročila ne pomenijo, da jih je komisija potrdila. Komisija ne more potrditi, niti ne more zavrniti teh poročil, ki nam jih pošljajo države članice. Rad bi samo omenil dve izjemi za to splošno pravilo. Prvo je povezano z prosto volnim pogevanjem pomoči, torej če države članice želijo nameniti več kot 13-15 odstotkov, 13-15 odstotkov nacionalnega svežnja za to pomoč in pa tudi v primeru zelenitve imamo uradni postopek ocene. Komisija mora poročati državam članicam o revidiranem mehanizmu za zelenitev, če je prišlo do zavrnitve. Komisija ne potrdi niti ne zavrne teh poročil in zaradi tega smo se predvsem osredotočali na popolnost in na doslednost teh poročil. Istočasno pa smo razpravljali z državami članicami, da bi zagotovili skladnost poročil z novim zakonodajnim okvirom v zvezi z neposrednimi plačili. Sodelovali smo z ministrstvi, z eh, plačilnimi agencijami, z različnimi organi. Zelo intenzivno eh, izmenjavo smo vodili v zadnjih osmih mesecih s državami članicami. Želimo predstaviti povzetek ključnih odločitev. govorili smo o zmanjšanju plačil, o prožnosti med stebri. Naj začnem z prožnostjo med stebri. Države članice lahko prenesejo sredstva iz proračuna iz prvega v drugi steber. In v tej tabeli vidite, da je 11 držav članic preneslo sredstva iz prvega za, na drugi stebel v obdobju šestih let v znesku 6,4 milijarde evrov. Druge države članice pa so se odločile, da prinese sredstva iz drugega stebra v prvi steber pet držav članic je preneslo za 3 milijarde 358 milijonov evrov. In torej približno 500 milijonov evrov je bilo prenesenih z prvega v drugi steber v šestih letih. Torej, to so najpomembnejše odločitve držav članic v zvezi z neposrednimi plačili. Če si pogledate to tabelo, vidite, da bo deset držav članic nadaljevalo s tem sistemom do leta 2020. Šest držav se je odločilo, da bo nadaljevalo z splošnim sistemom v skladu s 23 sistemom, to so Nemčija, Grčija, Španija, Francija, Finska in Združeno kraljestvo. Osem držav članic je poročilo o preprazdeljenih plačilih. Imamo namreč možnost za dodatno neposredno plačilo za majhne in srednje velika kmetijstva. Osem držav članic je bilo in šest jih je, se jih je odločilo, da ne bodo sprožili obveznega mehanizma za zmanjšanje sredstev. Samo Danska se je odločila za plačila zaradi naravnih omejitev. 27 držav članic je poročala o prostovoljnem pogojenem plačevanju sredstev in 15 držav članic se je odločilo za izvajanje scheme za manjše kmetije. In dve države članice so se, sta se odločili za pavšalno plačilo za majhne kmetije druge države članice pa so se odločile za z, plačila v skladu z novim sistemom za obdobje do leta 2020. To je splošen pregled političnih odločitev. Če si pogledamo, kako to zgleda v luči proračunskih dodeljenih sredstev, potem vidite v tej tabeli, da 30 odstotkov nacionalnih svežnov je namenjenih zeleni, zelenenju in zeleni, zelen plačil. Potem vidite, da obstajajo razlike med državami članicami glede prostovoljne pomoči. Če si pogledate osnovno schemo plačil hm, v primerjavi s prejšnjim sistemom, potem vidite, da ta plačila predstavljajo 55 odstotkov celotnega nacionalnega svežnja. 93 do 94 odstotkov ločenih plačil plačil predstavlja 55 odstotkov, to pomeni 12 odstotkov na Malti in 38 odstotkov na Malti in 68 odstotkov na Irskem, na Nizozemskem in v Luksemburgu. Vidite, da imamo preporazdelitev na različnih ravneh teh neposrednih plačil. Države članice so se odločile, da bodo izvajale preporazdeljena sredstva, odstotek se gible med 5 in 15 odstotkov. Če si pogledate mehanizem za zmanjšanje plačil, potem vidite, da se je devet držav odločilo, da bodo uvedle 100 odstotno znižanje plačil. Gre za maksimalne ravni med 150 do 600 tisoč evrov. Kot vidite, obstajajo razlike med državami članicami. 15 držav članic bo uvedlo obvezno 5-odstotno znižanje za 150 tisoč evrov. In celotno Celotni znezek zniženih sredstev bo predstavljala 5 milijard evrov, torej več kot 100 milija, milijonov evrov na leto. To je zelo skromno, če to primerjate z letnim proračunom za neposredna plačila, ki se giblje okrog 42 milijard evrov. Če si pogledate mehanizem za osnovna plačila. In če se pogledate izvajanje notranje konvergence, potem vidite, da bo šest držav članic uvedlo regionalno osnovno schemo, sedem držav članic se je odločilo za pavšalno plačilo in vse države, druge ostale države članice so se odločile za delno konvergenco. Trideset odstotkov se je odločilo za znižanje, ki je nad povprečno ravnijo trideset odstotkov. Pa si poglejmo še odprl prosto, voljno, vezano pomoč. 10 odstotkov nacionalnih svežnjev bo namenjeno prosto, voljnemu, prostovoljni vezani pomoči. Devet držav članic bo temu namenilo manj kot 8 odstotkov sredstev in 11 držav članic pa bo uporabilo najvišjo raven 13 odstotkov oziroma 15 odstotkov, če, boste, če bi upoštevali še stročnice. Tri države članice bodo potrebovale odobritev komisije, zaradi tega, ker so prestopile mejo 13 do 15 odstotkov, gre za Belgijo, Finsko in Portugalsko. Malta ima 57 odstotkov nacionalnega svežnja, ki bo dodeljena v obliki prostovoljne vezane pomoči. Če si pogledate različne sektorje, ki so vključene v to schemo, vidite 259 prostovoljnih ukrepov. Gre za zelo visoko število prostovoljnih vezanih schem to je porazdeljeno enakomerno med sektori in države. Če si pa pogledate absolutno vrednost, potem vidite, da je živalski sektor tisti, ki bo absorbiral v naslednjih sedmih letih levji delež prosto volne vezane pomoči. 12 odstotkov te pomoči bo dodeljene govedini. In kar pomeni, da bo 30 odstotkov namenjenega živalskemu sektorju. To je ključni element te scheme glede na sektorje. Poglejte si. We made, I think, two claimants which operate a series of klauzula aktivnega kmeta. Države, osem držav članic je vključilo podjetja na negativni seznam. Te države so Bolgarija, Nemčija, Estonija, Italija, Malta, Nizozemska, Romunija, Združenkrstvo in Škotska. Veliko različnih eh, je teh dejavnosti, med njimi je bančništvo, rudarstvo, gozdarstvo. Šest držav članic se je odločilo, da bo šlo še dlje od teh negativnih seznamov in da bo izključilo nekaj prosilcev. Zato, da se bodo osredotočili na prostovoljno pomoč, na tiste upravičence, ki se ukvarjajo samo s kmetijstvom. Imamo tudi primere različnih pragov za izjemo. Na to se bom vrnil kasneje. Pa si poglede še o zelenitev neposrednih plačil. O tem smo veliko razpravljali v zadnjih štirih letih. Tukaj smo skušali strniti ključne politične odločitev na levi strani tabele. Vidite pet držav članic, ki so poročale o mehanizmih za ozelenitev. Štiri države članice so se odločile, da bodo na regionalni ravni uvedle stalne tra, trav, travnike. So Netherlands. And on the right hand side, I think on the table, štiri od petih držav članic je izpolnilo kriterije za to, da so upravičene do izjeme z eh, gospodarstvom. Latvija. Finska in Estonija so se za to odločile, samo Slovenija se ni odločila za to izjemo. Če si pogledate tri obveznosti za zelenitev in podobne prakse, potem vidite, da je pet držav članic poročalo o tem. Pet jih je poročalo o okoljskih ukrepih znotraj drugega stebra. In naj pomembnejši cilj je diversifikacija kultur. Ena država članica pa se je odločila za stalno travinjo. Če si pogledate, ekološka področja in v eni kategoriji značilnosti pokrajine imate 18 možnosti in med temi 18 možnosti vidite, da so države članice pokazale različne želje. Šest držav članice je odločilo za to, da omejijo ta področja od 2 do 4. Kmetije to vidite na tej tabeli, gre za Avstrijo, Finsko, Latino, Nizozemsko, Slovenijo in Španijo. 13 držav članic se je odločilo za več različnih vrst teh območij. Potem, če se pogledate kategorije, ki so izbražene države članice, vidite, da so države članice poročale o različnih vrstah ekološko usmerjenih področji. To je povezano z uporabo tal. In tukaj vidite največkrat izbrane, najmanjkrat izbrane vrste področji. Če si pogledate različne značilnosti pokrajine, potem vidite devet različnih značilnosti in vidite lahko porazdelitev teh značilnosti med državami članicami vidite um, drevesa v skupinah. obrobja, pol drevesa v vrsti, grmovje in tako dalje. Če si pogledate različne države članice, različnih vrst in pravil ekološko usmirjenih območij, potem vidite, da so države šence lahko uporabile 45. člen delegenih aktov ali pa, da so države šence uporabile pravila v zvezi z skladnostjo. S, s Velika večina tistih držav, ki so se odločile za značilnosti pokrajine, so lahko izbirale med obema vrstama pravil, 45. člen ali pa naskrižno skladnost. In še zadnja prosojnica, da zaključim s to predstavitvijo, to je povezano z obveznostjo do stalnih travin. Tukaj vidite različne številke in obveznost, da poročajo držav članice komisiji o teh območjih. Osem držav članice je odločilo, da bo namenilo travinje znotraj Nature 2005, držav članice odločilo za 50 do 100 odstotkov, travin v naturi 2000, za druge države članice pa so številke in podatki dosti nižji. In še zadnja točka, ki treba omeniti. V tem okviru je, da, se je drž, da so se štiri države članice odločile m, za to, da poročajo posebno o občutljivih stalnih travinjah zunaj Nature 2000. Štiri države članice so se odločile za to in to zunaj Nature 2000 gre za Češko, Luksemburg, Latvijo in Valežansko. Upam, da sem vam dal širok pregled.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 Prepričan pa sem, da bo gospod Des želel prvi govoriti in da bo zahteval dodatne podrobnosti. Gospod Des, izvolite. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala za poročilo. Pojavilo se ravno to, če sem se najbolj bal v tej reformi in to je, da bomo vedno manj govorili o skupni kmetijski politiki. Razlike po tej reformi bodo še večje v državah članicah in v regijah kot v zadnjih 20 letih. To bo pripeljalo do tega, da bomo imeli več izkrivljanja glede konkurence. Še posebej sem razžaloščen zaradi tega, da bodo te reforme veljale in razlike veljale do leta 2020. V moji regiji imamo to slabo plat, da bomo leta 2019 v Nemčiji dobivali enako plačilo na hektar. Naprimer, v Porenju bomo imeli manjša plačila oziroma ki so jih imeli manj plačil bodo po letu dva tisoč devetnajst dobivali enako plačilo kot tisti ki so prejemali več ali manj To se mi ne zdi prav, kajti v regijah, ki so revnejše in imajo težje okoliščine, bodo zato na slabšem. V drugih evropskih državah pa do tega ne bo prišlo. V Nemčiji imamo 1,5 milijarde evrov, ki smo jo namenili um, za to, da bi prešli iz obdelovalnih površin na travinje in to je najboljše za to, da bi spodbudili mlečno, mlečni sektor. Kar pomeni, da bomo imeli še dodatne hektarje za plačila, kar je zelo dobro. sedaj bomo lahko dobivali več pomoči za manjše kmetije. Večkrat bomo v prihodnosti verjetno še razpravljali o prihodnosti skupne kmetijske politike. Ne sme priti do tega, da bi z reformo skupne kmetijske politike, kjer mi tudi so odločamo in kjer sem velikokrat opozarjal na več izkrivljanja konkurence, kot smo jo videli kdarkoli do sedaj. Najlepša hvala. Aguilera, Gospa Aguilera. Najlepša hvala, gospod predsednik. Vaša predstavitev je bila zelo zanimiva. Videli smo, kako se izvaja neposredna plačila, plačila v državšanjce. Sama sem španka in vem, kakšni so rezultati. Videla sem tudi vašo primerjavo. Ko sem videla vaše tabele, sem videla, da si je vsaka država skrojila svojo lastno obleko glede na prioritete vlade in glede na to, kaj meni, da je bolj pomembno to lahko dobro, slabo, odvisno od tega, za katero državo gre. Strinjam pa se z gospodom Desem, ki pravi, da imamo manj skupne kmetijske politike kot prej. Veliko smo govorili tudi o zgodovinskih pravicah. Ko smo razpravljali o reformi skupne kmetijske politike, smo govorili o tem, da moramo posvetiti več pozornosti socialnemu vidiku teh plačil. Treba je upoštevati zgodovino, izkušnje prejšnjih let, treba je upoštevati tudi vedostojnost, potem pa ste uvedli to zelenitev in na koncu lahko to seveda razumemo, vendar pa je tudi to prikrojeno glede na potrebe. Ne vem, če bo ta nova reforma, skupna kmetijska politika, še posebej kar se tiče neposrednih plačil, da bo prinesla več verodostojnosti, zato da bodo naši državljani razumeli, da je treba še naprej podpirati skupno kmetijsko politiko Evropske unije. Ko si pogledate takšno raznolikost, potem smo lahko samo presenečeni. Še vedno pa nismo rešili bistvenega problema in to je, da ne podpiramo donosnost kmetovanja in reje živine. Sama seveda zagovarjam potrebo neposrednih plačil. Ne vem, če smo se odločili za pravilen način. zato da smo zamenjali zgodovinske pravice s to novo reformo. Lahko bi pričakovali dosti več rezultatov zaradi teh rešitev. Veliko smo pričakovali v okviru aktivnega kmeta. da bomo dodelili več plačil tistim, ki so bolj aktivni, ki ustvarjajo delovna mesta in tako dalje. V moji državi smo videli predlog, da naj bi bilo to povezano tudi s prihodki. Kot ste pa dejali vi, v Španiji ne moremo poštevati prihodka za to da vemo, kakšna bo pomoč. Treba je upoštevati samo dejavnost, aktivnost, kakšna, kako velika je kmetija, kako veliko je posestvo. In mogoče bi lahko tukaj okrepili verodostojnost plačil in to priložnost smo zgubili. Španska vlada razlaga to na način, da gre za prihodek in da se odloči, kakšna bo moč glede na prihodke. To je bilo tudi zelo pomembno. In še regionalizacija. V Španiji smo izvedli regionalizacijo. Vi ste pa pomnožili ta predlog za dvakrat in to je povzročilo veliko negotovosti med kmeti. Do oktobra ne bodo vedeli, kakšna je situacija, kako bodo izgledala neposredna plačila. In obžalujem, vendar pa moram reči, da moram obdržati to schemo neposrednih plačil, vendar pa s to reformo ne bomo dosegli vrodostojnosti, istočasno pa ne bomo omogočili preživetje naših kmetov, ki se predvsem ukvarjajo s kmetijstvom. Zato mislim, da bomo morali to zopet spremeniti, kajti to odločanje držav članic glede na to, kaj si želijo in kakšen bo rezultat in kakšne bodo posledice za notranji trg. Hvala. Dziękuję pan poseł Hausling. Gospod Hausling. Ja, vielen Dank erstmal für die Presse. Najlepša hvala za predstavitev. Mislim, da to, da države sprejemajo različne ukrepe, eh, je bil na koncu rezultat triloga. Seveda nosimo del odgovornosti kot so zakonodajalec eh, in predlogi komisije o odpravi zgodovinskih plačil in o prilagoditvi plačil v eh, novih članicah. Eh, to, da pač to ni bilo uspešno, je deloma tudi naša krivda. Dejstvo, da imamo toliko izjem, pa eh, je posledica delovanja držav članic, kajti one so tiste, ki so želele stvari izvajati po svojem skladno s svojimi potrebami. Ne vem, dobro, včasih je vprašanje, ali so take številke smotrne, eh, ali je smotrno sploh eh, primerjati podatke za vse države, ampak kakorkoli že. Ne vem, če lahko res kar tako rečemo, da je evropska politika še bolj raznolika kot pred reformo. Mislim, da smo šli v smeri po, poenotenja, zlasti zaradi odprave zgodovinskih plačil, ker je v preteklosti eh, nekdo eh, dobiva določena sredstva, to ne pomeni, da jih tudi nova generacija kar samodejno prejme, to je dobro, ampak poenotenje plačil po Evropski uniji je. Eh, del širše razprave in to nikakor ni enostavno. Skratka, ne vem, če lahko na podlagi te predstavitve rečemo, da se razmere v Evropi vedno bolj razhajajo. Ne vem, sicer, če lahko po drugi strani trdimo, da bomo do leta 2020 uh, eh, vsi na istem, ampak v vsakem primeru bomo vsi na istem, ker se bomo lotili nove reforme in lahko potem nadaljujemo. In, uh, nekakor pa ne dvomim, da bomo tudi pri oblikovanju nove reforme imeli vsak svoje zahteve, tako da bo to zopet zelo zahteven proces in eh, ne vem, ali bomo dosegli dejansko poenotenje. Ne vem, če pa si želimo eh, vsaj prizadevati za to, pa mislim, da eh, to drži. V Nemčiji imamo v vsaki zvezdni državi drugačno izvajanje pa se nihče nad tem ne pritožuje. Tudi na Bavarskem se drugi steber izvaja drugače kot v Šlezi-Holštajnu. To je posledica regionalnih potreb in verjetno je prav, da je tako. Hvala. Najlepša hvala. Hvala. Nisem želel omejevati vašega prispevka, ker ne, ne želim nikomor skrajšati možnosti za govor, ampak vendarle. Gospod Jar, Ja, drži to zakonodajo, smo skupaj sprejeli in tudi sam sem bil med tistimi bolj eh, svarilnimi glasovi, ki so opozarjali, da bi lahko prišlo do težav in pravzaprav bi skoraj morali čestitati državam članicam, da so uspele toliko doseči na podlagi zakonodaje, ki smo jo sprejeli. Nekatere so zelo inovativno izrabljale vse možnosti. Eh, res pa je, da so stvari zelo raznolike in ko bomo sprejemali naslednjo reformo, če bomo želeli še ohraniti enotno evropsko kmetijsko politiko, bomo morali za to kaj ukrenili. In eh, če je kmetijska politika tako raznolika, potem je morda vprašanje, če je smotrno, da najprej denar pošiljamo v Brusel in ga potem črpamo iz bruselskega proračuna. Morda bi bilo bolje, če bi vsaka država sama to urejala. Sam seveda pravim, da ne. Uh, vedno obstaja konflikt med eh, enotnostjo za vse in regionalnimi razlikami, ampak mislim, da smo večino razlik upoštevali v prvem stebru. Kajti, ko sem bil mladi, sem, ko sem bil še mlad politik, so mi pojasnili stvari na naslednji način. Imamo prvi stebr, kjer eh, gre za tisto, kar je enotno. Eh, in tu dobiš vsekakor denar iz Evrope. In potem je tu še zelo glasni drugi stebr, kjer so bolj v spredju regionalne razlike, eh, kjer imaš več manevrskega prostora, ampak je potrebno pač zagotoviti sofinanciranje. Z zelenitvijo v prvem stebru smo stvari bistveno spremenili in naj povzamem. Eh, tudi sam mislim, da stvari niso najboljše, ampak vendarle mislim, da lahko podpremo zakonodajo, ki jo imamo in prav je, da skupaj razmislimo o tem, kako stvari izboljšati. In še vprašanje komisiji. Ali imate tudi vi občutek, da je, da je kmetijska politika bolj raznolika ali pa da je dejansko bolj enotna? V primerjavi s prejšnjo reformo, kakšen je vaš vtis? Najlepša hvala. Gospod Buda. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Apreciez uh, de asemenea poziția Comisiei de a respecta decizia. Najlepša hvala. Komisija je dejala, da želi spoštovati odločitve držav članic, kar zadeva neposredna plačila. To podpiram. Ampak pomembno je tudi, da komisija intervenira, kadar. Eh, države delujejo neustrezno. V Romuniji gredo stvari na nekaj področjih narobe, zlasti v svinjereji, v perutninarstvu in vlada za 2017 za dobro počutje živali sploh nima več na voljo sredstev. Druge države pa financiranje še naprej omogočajo in pri nas bodo verjetno te sektori zaradi tega precej ogroženi. Uh, komisija mora še naprej skrbeti za to, da e, obstaja povezava med proizvodnjo in neposrednjimi plačili. Naprimer, v moji državi so določene skupine želele uvažati določene živali in rečeno je bilo, da niso e, uspeli ustreznih živali in da to pomeni, da ne morejo proizvajati mesa. E, Skratka, moramo biti pozorni na to, da dejansko terjamo oziroma zahtevamo uh, konkretno proizvodno in uh, temu primerno oblikovati plačila. Najlepša hvala, gospod De Castro. Najlepša hvala, predsedujočim. No, ne vem, če je zdaj že pravi čas za bilanco, sicer je študija zelo zanimiva in zahvaljujem se komisiji za predstavitev. Mislim, da smo dobili neke podatke, na podlagi katerega lahko presujemo, kaj se je zgodilo, kaj se dogaja v izvajanju, kako države članice izkoriščajo prožnost, ki eh, je na voljo. Mislim, da so države članice izkoristile to prožnost e, in zaradi tega tudi ustvarile neko heterogenost. E, in ne vem, če je prav, da jih na račun tega kritiziramo. Res je, da imamo enotno politiko, vendar pa se države med seboj zelo razlikujejo. Tudi mi nosimo del odgovornosti, ker je to prva reforma, ki je bila sprejeta z, v sodelovanju z nami. In čeprav nas je ta reforma zdaj pripeljala v razmere, ki so drugačne od tistega, kar bi želeli, ne vem, morda tu je, kot bi pa slovil svoj, svoj rep. In vprašanje je, kako lahko zdaj to dejansko vrednotimo in kaj lahko storimo v prihodnjih mesecih. Uh, Verjetno bodo države članice želele se prilagoditi do sedanjim eh, ugotovitvam, kaj ti stvari za nekatere države članice dobro delujejo. In eh, morda se bodo odločile, da bodo eh, še manj se posvečale vezani pomoči in se bolj posvetile drugim področjem in eh, to bo potem pripeljalo do še večjega izkrivljanja SKP. Tako da mislim, da morda potrebujemo neko umestno, neko srednjeročno oceno, da ugotovimo, zakaj je prišlo do napak in da jih popravimo. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Rupa. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Prisluhnil sem predstavitvi z velikim zanimanjem in zahvaljujem se predstavniku komisije. Začelo se je novo obdobje za plačila in naši državljani niso najbolje obveščeni o razmerah in ko pogledamo vse te številke, je jasno, da obstaja velika raznolikost med državami članicami. No, eh, države se pridružujejo različnim skupinam in eh, težko je pravzaprav na podlagi dosedanjih podatkov prisuditi, kdo bo eh, najbolj uspešen. Nekatere države članice so se odločile za bolj tvegano pot in so v večji meri izkoriščale nove mehanizme, druge države članice pa so želeli v primerjavi s preteklostjo uvesti čim manj sprememb in so se odločile za bolj defenziven pristop. Uh, Zato vas sprašujem in upam, da mi lahko odgovorite, katere države članice so bile najbolj uspešne pri sprejemanju oziroma pri izkoriščanju novih mehanizmov in katere države članice so pravzaprav v večini ohranile stari sistem. V Litvi smo se lotili ocene zelenitve, poleg tega smo izkoristili tudi eh, pomoč za eh, manjše kmetije. Pri nas smo, se, kot, smo kot praki izbrali 30 hektarov. In zanima me, kakšna je vaša ocena vitalnosti kmetij v Evropski uniji, tudi za račun razlik med plačili v posameznih državah. Hvala. Pani poslov Hajbuš. Ja. Gospa Hajbuš. Najlepša hvala, gospod predsednik. Prejšnji govorniki so govorili o tem, da smo se najprej lotili socializacije sistema, potem pa ekologizacije. In sprašujem se, ali je to pravzaprav možno, to je bil sicer eh, cilj naše eh, reforme, ampak to se ni v veliki meri uresničilo, kajti ne vem če nam je res uspelo zediniti tisti socialni element in uh, željo po bolj ekološki politiki. In ravno zato je nastalo veliko prožnosti in manevrskega prostora, ki zdaj obstaja. Ali je to dobro ali slabo, je težko presuditi vnaprej. Mislim, da moramo najprej počakati, preden bo reforma pravzaprav v, v celoti uveljavljena, potem pa bo dejansko potrebno izvesti iskreno srednjeročno oceno in oceniti, kje so bile katere države učinkovite in v kolikšni meri smo dejansko se približali ciljem evropske politike, kje pa smo jih zgrešili. Le na tak način, če bomo izvedli umestno oceno, bomo pravočasno vedeli, kaj nas čaka v novi reformi. Takrat bomo morali ponovno opredeliti, kaj želimo, kaj želimo za naše kmetijstvo, kaj želimo s kmetijsko politiko doseči, kaj želimo še doseči poleg eh, spodbojanja kmetij, torej kar zadeva eh, varstvo eh, tal, ohranjanje podeželja in tako dalje. In ko bo vse to opredeljeno, bomo lahko seveda si zastavili tudi nove smernice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 ampak mislim, da ima gospod De Castro prav. Sodelovali smo pri teh reformah, tako da se zdaj eh, ne moramo zatiskati oči pred rezultati. Vaša predstavitev je koristna, kaže na trenutno situacijo, ampak mislim, da je preuranjeno presujati, ali eh, reforma deluje ali ne moje vprašanje eh, oziroma vprašanje zame tu je predvsem ali bo zelenitev delovala če ne bo prinesla okoljskih učinkov kakšne bodo posledice ali je mogoče en zelenitev združiti s poenostavitvijo in pa eh, tu je še eh, vprašanje po pojasnilu koliko držav bo imelo enotna plačila na hektar do leta 2019, ali za vse površine ali pa, regi, ali pa znotraj regije. Ta podatek bi me zelo zanimal. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Bog. Ja, zelo na kratko. Uh, Eh, poročilo je zelo dobrodošlo in mislim da bo potrebno že v prihodnje večkrat videti kako sistem praktično deluje ko bo tudi prva kampanja za eh, leto 2015 mimo. Eh, bo pa zelo zanimivo tudi to, kar nas je prej zelo mislim na mesto posvaril oziroma na kar je upozoril profesor, ko smo gledali primerjavo ameriške kmetijske politike in pa evropske, da dan, dan smo imeli zelo zanimive teme od organizacij proizvajalcev do TTIP-ja in sedaj se vedno bolj kaže, kako sta tudi ti dve politiki različni. In v luči prihajajočega sporazuma in pa konkurenčnosti proizvodne hrane, ki je, katerim bi naj bila tudi ob ostalih stvareh kmetijska politika namenjena, postaja vedno večje vprašanje, kako ti dve politike zelo strižeta ena mimo druge in kako bodo lahko evropski kmetje parirali z to politiko agresivni ameriški politiki. Tako da verjamem, da bomo redno in tekoče spremljali te efekte in za vse nas bo zelo velika preizkušnja, kako postaviti novo kmetijsko politiko. Pa posel Andriju. Oui, merci, monsieur le président najprej se želim zahvaliti gospodu baskuju za predstavitev no eh, govori o sredstvih sredstva pa niso nikoli dodeljena glede na skupni cilj to se da razbrati ampak ne gre toliko za mehaniko kajti vsi smo potrdili to reformo Vprašanje je naslednjo. Ali smo si vnaprej eh, dovolj postavili vprašanje v zvezi s skupnim ciljem? Kakšen je skupni cilj kmetijske politike? Tukaj za vsebinsko vprašanje gre eh, za vprašanje agronomskih modelov, kmetijskih modelov. Nisem prepričan, da smo opravili dovolj poglobljeno delo, da bi dosegli uspeh. Vem, da je to vprašanje, ki se stalno postavlja. In v okviru bodoče reforme bo to prioriteta. Mislim, da ni nujno, da čakamo umestno oceno, da začnemo postavljati ta vprašanja. Kakšen tip kmetijstva želimo? E, danes dopolne smo razpravljali o tem, gre za koga kmetijstvo, zakaj In kaj bo, bo sta odgovora na ti dve vprašanji določila? Kaj ti potrebujemo pravo skupno politiko, strukturirano in pred tem bomo morali upoštevati tudi tabele, ki smo jih videli danes. Moramo se eh, zavedati omejitev procesa, katerem smo sicer sami prispevali eh, istočasno pa moramo imeti pred očmi perspektivo tega, kaj želimo kolektivno narediti na naših ozemljih in kaj želimo doseči z našim kmetijstvom. Ja. Zdaj pa še nekaj besed z moje strani. Mislim, da je naše kmetijstvo zelo raznoliko na jugu Evrope, na severu Evrope, v novih članicah, v starih članicah. Poznamo velike kmetije, manjše kmetije. Eh, zaradi vseh eh, teh razlik vsekakor potrebujemo prožnost. Res je, da obstajajo zelo raznolike možnosti in da pravzaprav je tudi pred nami velik mozaik. Vsaka država članica je oblikovala svojo politiko skladno s svojimi potrebami, ampak temeljna načela smo pravzaprav izdelali mi. Ali je to v nasprotju s konkurenčnostjo? Ne, ampak eh, vse to je potrebno upoštevati in komisija je tista, ki mora spremljati in nadzorovati konkurenčnost vsekakor pa je res, da ne moremo primerjati nasada olk na enem hektaru ali pa eh, enega hektarja, kjer se pasejo krave za pridelavo mleka. Tako da mislim, da ne bi smeli si takoj obetati čudežev. No, seveda bi lahko stvari oblikovali drugače, ampak ali bi bilo to res boljše? Ne vem. Eh, Res je, potrebne so poglobljene ocene. In pa za konec, potrebno je seveda poenostaviti zelenitev, ekologizacijo. Ne vem, če je prav, da tu očitamo kmetom, da jo izrabljajo. Mislim, da je taka, ta politika načeloma pravična in da preden izvedemo bolj poglobljene ocene, ne moremo pravzaprav podati do končnega mnenja. Sam imam čutek, da so stvari dokaj pravične. Res pa je, da se tu pojavljajo težave s pretiranimi administrativnimi stroški v zvezi z zelenitvijo, ampak uh, Tudi za vse te ocene bo še čas. Zdaj pa zopet dajem besedo predstavniku komisije. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo kratek bom. Hvala vam za vse vaše prispevke, za vse komentarje in vprašanja, ki ste jih zastavili. Eh, predvsem je bilo govora o razmerju med skupno politiko in raznolikostjo. Najprej naj povem, da to, kar sem vam danes predstavil, odraža politične odločitve držav članic o tem, kako nameravajo iz, izvajati novi sistem. Čez leto, dve, tri bomo res videli, kakšni bodo rezultati teh politik in kako konkretno se bo spreminjalo vedenje proizvajalcev v odziv na to politiko. Mislim, da je zaenkrat še preuranjeno, da bi vse to komentirali na podlagi številk, ki jih imajo, da to, imamo, da to ni pokazatelj dolgoročnejših sprememb. Ampak eh, raznolikost ni nič presenetljivega in številni med vami ste to izpostavljali. Eh, s tem, ko smo si zastavili nove cilje za politike, Eh, izkazali smo tudi pripravljenost, da oblikujemo politiko, ki bo bolj učinkovita in vse to eh, terja neko politiko, ki upošteva raznolikost kmetovanja, metod, eh, struktur, raznolikost, kar zadeva višino javne podpore in javna podpora v veliki meri zavisi od eh, lokalnih razmer in tu res ne moremo imeti enotnih rešitev za vse. Eh, mislim, je, da, mislim, da bomo morali to raznolikost preučevati in jo tudi ohranjati znotraj omejenega regulatornega okvira, ki ga imamo in eh, znotraj omejenega proračuna, ki ga imamo. Ampak vendarle, tu imamo neko prožnost in imamo določeno raznolikost pri izvajanju novih politik. Ampak eh, cilj oziroma izzivi te politike, varnost živil, eh, prispevek k doseganju teritorijalne kohezije in tako dalje. Vsi ti cili so nam skupni. Gre pa za to, kako bomo izvajali skupne instrumente za, izva za doseganje teh ciljev. Uh, Seveda pa je tu vprašanje, kako eh, se prilagoditi lokalnim razmeram in države članice imajo tu nekaj, razmer, nekaj manevrskega prostora, da se prilagodijo svojim potrebam in razmeram. Ta raznolikost pa ne pomeni nujno kompleksnosti, ampak eh, ko, eh, glede na to, da imamo nekaj možnosti, nekih poenostavitev. Eh, ne, mislim, da se stvari tu ne izključujejo, torej raznolikost in poenostavitev in mislim, da vendarle lahko dosežemo noč, določeno mero enostavnosti, ki je eh, dobrodošla tako za javne uprave, kot tudi za kmete. Kar pa zadeva eh, poseganje komisije v odločitve držav članic, Naj povem, da komisija nima pooblastil, da bi potrjevala oziroma zavračala odločitve držav članic. E, edin, to velja samo za odločitve v zvezi z neposrednimi plačili. In v zadnjih osmih mesecih smo predvsem želeli podpreti in pomagati državam članicam pri eh, pretvarjanju političnih odločitev v neko. Eh, v nek nabor ukrepov, ki bo skladen z regulatornim okvirom, ampak končne odločitve sprejemajo države članice glede prostovoljne vezano podpore, glede mehanizmov, glede scheme za uh, majhne kmetije in tako dalje. Vse te odločitve so na koncu prepuščene državam članicam, ki so tudi edine odgovorne za svoje odločitve. Torej, tisto, kar sem poskušal s svojo predstavitvijo pokazati, je, raznolikost razmer, ki se je preslikala v raznolikost odločitev, ki so jih sprejele posamezne države. Vse skupaj pa to vendar, pa obstaja vendarle znotraj skupnega okvira SKP, eh, skupnih instrumentov in nekaterih varovalk, kar zadeva eh, regulatorni okvir in proračunske omejitve. In pa še eh, zadnja točka, o tem je govorila španska kolegica, ki je omenjala aktivne kmete. To je zelo občutljivo, eh, kompleksno vprašanje. In eh, ta klauzula, ki jo imamo v devetem členu temeljnega akta, ta klauzula mislim, da ni skladna s političnim ciljem osredotočanja neposrednih, plavil, samo, eh, neposrednih plačil samo na kmete, ki dejansko proizvajajo kajti kmetijska dejavnost je proizvodnja, je pa lahko tudi ohranjanje eh, zemlje v dobrem stanju za eh, proizvodnjo in tako dalje. Tako da ni mogoče odobritev neposrednih plačil eh, omejiti na prihodke oziroma na raven prihodkov, ki se ustvarja neposredno s kmetovanjem. Kar pa zadeva vprašanje, katere države so boljše ali slabše, eh, gre za neodvisne od, odločitve držav članic glede na politične cilje, glede na nacionalne in regionalne razmere. Mislim, da komisija tega ne more, ne more komentirati. Eh, vse je odvisno od eh, politik in odločitev, ki so bile sprijete na nacionalni ravni. Tu bom zaključil. Hvala. Najlepša hvala. Vse je seveda vedno odvisno od učiteljev, kako kakovostni so rezultati. Torej, eh, vendarle je vaša naloga, da nadzorujete, da spremljate, da nas obvešate o razvoju neposrednih plačil. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Zdaj pa sledi naslednja točka gre za predstavitev komisije o rezultatu pogajanj z Marokom o zaščiti označb geografskega porekla. Z nami je gospa Monika Paljak, ki je namestnica generalnega direktorja in je danes z nami. Izvolite. Hvala lepa. Sedim tukaj in bom tudi ostala tukaj. Tako bomo prehranili kakšen trenutek časa. No, v okviru današnjih razprav o te, eh, TTP-ju je predvsej poslancev govorilo o pomenu geografskih označb. In to je torej zanimiva tema in zato vam z veseljem predstavim eh, situacijo v zvezi z zaključevanjem spora, sporazuma med eh, komisijo in Marokom o eh, zaščiti geografskih označb sporazum je bil eh, parafiran 16. januarja v Berlinu, to je bilo eh, v zelenem tednu. Eh, bil je prisoten tudi minister Maroka za kmetijstvo, gospod Anuš. To spada v mandat pogajan, ki jih je svet dal komisiji leta 2005, zato da o, e, poglobi e, carinske koncesije. E, takrat so se pogajanja osredotočala na liberalizacijo trgovine s kmetijskimi proizvodi in ko smo enkrat eh, rešili ta vidik in ko je začel kmetijski sporazum veljati oktobra 2012, smo začeli s pogajanji o geografskih označbah. Če sem natančna, so se ta pogajanja začela decembra 2012. En člen kmetijskega sporazuma je eh, določil, da se morajo pogajanja o geografskih označbah začeti tri mesece po zaključku kmetijskega sporazuma. Pogajanja so potekala med decembrom 2012 in novembrom decembrom 2014. Moram reči, da so se pogovori v glavnem odvijali med decembrom 2012 in februarjem 2014, kajti do konca leta 2014 eh, je prišlo do eh, mirovanja, eh, kajti v tem času je prišlo do nekaj razlik v pogledih z našimi prijatelji, zlasti v zvezi z obdavčenje sadja in zelenjave, predvsem, predvsem paradižnika. In ko smo našli tehnično rešitev za te postopke uh, odcarinjanja in uh, ko smo izračunali Pavšalni znesek za ovoze smo lahko nadaljevali s eh, pogajanji za sklenitev sporazuma o geografskih označbah. In moram reči, da smo lahko pogajanja končali v kratkem času. Sedaj imamo zadovoljiv sporazum zlasti za evropsko stran. Ta sporazum oziroma ta dogovor nam omogoča zagotoviti visoko raven zaščito približno za 3500 geografskih eh, označ v Maroko in 30 maroških geografskih označ v EU. Torej 3500 evropskih v Maroko in 30 v Evropi, 14 eh, za eh, prehramne proizvode oziroma živila in 16 označ za vino. Eh, To je čisto klasični sporazum, e, ima isto strukturo kot e, sporazumi sklenjeni z Moldovo in pa Gruzijo na eni strani omogoča takojsno čaščitev vseh geografskih označ Evropske unije od začetka veljavnosti v Maroku, brez prehodnega obdobja, omogoča tudi direktno zaščito, kar pomeni, da ni potrebna individualna registracija geografskih označ, zato da bi se zagotovila zaščita Maroko lahko uporablja svoje interne postopke za registracijo teh označ, ampak eh, Marok je sprejel, da bo eh, izvajal registracije brez administrativnih stroškov za eh, evropske subjekte. Sporazum tudi predvideva ažuriranje prilog, to bo delal, delal mešani odbor, e, to pa zato, da se bodo lahko zaščitile tudi nove geografske označbe. Naj vam povem še nekaj. Seznam, ki je v sporazumu oziroma v osnutku sporazuma in seznam, ki je bil e, sprejet 9. E, januarja 2013. Jasno je, da je vmes verjetno prišlo do novih geografskih eh, označb, eh, ki jih bo treba tudi zaščititi in s tem se bo ukvarjala omenjena mešana komisija. Eh, potem eh, imamo priloženo tudi skupno izjavo, v kateri eh, je poudarjena obveza, da se ne zahteva dodatnih Eh, stroškov za eh, registracije, potem govori tudi o tehničnem spremljanju za Maroko, za eh, spodbujanje sprejemanja geografskih označb na ozemlju Maroka in unije. Potem je tu še promocijski program omenjen in potem še ena točka, krepitev sodelovanja in pa usklajevanja med obema podpisnicama v okviru pogajanj o e, geografskih označbah in označbah porekla v okviru STO oziroma Lizbonskega sporazuma e, v, okvir, e, v okviru OMPIA. To je pomemben sporazum, ki povečuje zaščito geografskih označb, zlasti v pri izvozu in, kar je pomembno, ta sporazum odpira vrata novim podobnim sporazumom v, iz regije, zlasti z eh, Tunizijo, Alžirijo in Libanonom. Naprimer, mislim, da je to odličen presedan za pristop, ki si ga Unija želi okrepiti v zvezi z zaščito geografskih označb in eh, njihovim izkoriščanjem seveda to krepi tudi trgovinske eh, odnose z Marokom, eh, eh, ki so nekoliko trpeli lani zaradi težav s paradižnikom. Sedaj pripravljamo osnutek eh, sklepa o eh, podpiso in o zaključku sporazuma. Osnutek imate pred seboj, smo vam ga poslali in eh, vi boste dali svoje soglasje kot Evropski parlament sklepu o zaključku tega sporazuma. Ta, eh, to soglasje boste dali v naslednjih mesecih in se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Hvala lepa, gospa direktorica. Odpiram razpravo. Ima kdo kakšno vprašanje? To je zelo pomembna tema, težka tema. pogajanja so eh, v tem primeru dobro potekala, pogajanja s Marokom. Verjetno bomo imeli več težav s drugimi državami iz te regije, ko bomo govorili o geografskih označbah. Gospa Aguilera, potem gospa Sandra. Imate besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi zastavila dve vprašanje predstavnice komisije. Rada bi se tudi zahvalila za uvodno izjavo in za informacije. Ta sporazum z Marokom je sporazum, ki se verjetno nekaterim zdi dober, vendar pa za mojo regijo, za Andaluzijo, ta sporazum ni dober zaradi tega, ker je Maroko Andaluziji konkurenca. Zanima me, kateri so sporazumi, ki ste jih omenili pri carinski metodi za to, da bi lahko izračunali ceno paradižnika. Torej, konkretno vprašanje v tem trenutku, kakšna je dogovorjena cena uvoženega paradižnika iz Maroka? Če tega ne veste, sedaj v tem trenutku lahko odgovorite kasneje. Slišala sem, da je prišlo do povečane količine paradižnika, vrste paradižnika, kot eh, je posebna vrsta paradižnika. In dejali ste, da ste sestavili seznam geografskih označb in da naj bi ta seznam stopil veljavo januarja 2013, kar pomeni, da je od tega že dve leti. kar pomeni, da ta seznam ni najbolj ažuren. Kar pomeni, da je verjetno prišlo do sprememb v teh dveh letih. V pogajanjih o tem sporazumu je zato verjetno prišlo do nekaterih izjem. Ne vem, če mislite, da se to da rešiti na kakšen način. Hvala lepa. prvo vprašanje mogoče ni čisto povezano s to temo. O tem bo vsekakor odločila gospa direktorica, gospa Sandra. Bueno, eh... Najlepša hvala. Najlepša hvala za to obrazložitev. Vedno, ko pride sem komisija in nam razloži, kakšna so pogajanja o trgovinskih sporazumih, nam poda zelo malo informacij. Zanima me dvoje. Prvič, pri paradižniku, tako kot ste to predstavili, se zdi, da je prišlo do izmenjave nalepk zaradi tega, ker smo popustili pri paradižniku. Uh, dobili v zameno nekaj drugega v Galiciji, v moji regiji imamo ravno tako povrtnine, tudi mi gojimo paradižnik in tudi mi trpimo zaradi vedno nižjih cen paradižnika. Zanima me tudi, če nam lahko razložite, zakaj gre pri zaščiti geografskih označ. Sama namreč ne razumem, kako potekajo pogajanja, kako bo se zaščitili geografske označbe, kako bo to pozitivno ali negativno vplivalo na to, kar vi imenujete zaščita. Džinkuje, pan posel des. Gospod des. Danke, vorsitzende, da herzlich. Ja, najlepša hvala predsedujoči in hvala komisiji. No, potrebno je še nekaj pojasnili in potrebno je upoštevati potrebe naših proizvajalcev paradižnika v Španiji, Italiji in drugot, ampak eh, Potrebno je jasno povedati, da se v Severni Afriki pojavlja precej eh, negotovosti in da Maroko sodi med bolj stabilne države in če Maročanom ne bomo omogočili, da bi z nami zgradili dobre ekonomske odnose, eh, Eh, in če ne bomo prispevali k dobremu razvoju Maroka, če ne bomo pustili njihovim proizvodom, da stopajo na naše trge, bodo k nam prišli njihovi mladi. Torej, moramo omogočati, da tam pridelujejo proizvode, ki jih bomo v Evropi kupovali, zato da bodo ljudje imeli razlog, da ostanejo doma in ne bodo prihajali k nam. Zato podpiram ta uh, sporazum z Marokom in mislim, da si komisija prizadeva, da upoštevamo tudi potrebe naših lastnih proizvajalcev. Hvala. Nima vence zgošu v sali. Nihče drug ne želi besede. In zato ponovno dajem besedo predstavnici komisije. Gospa direktorica, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, tako kot ste sami rekli, tu gre za sporazum o geografskih označbah oziroma o zaščiti geografskih označb. E, tu gre za vse znake, ki so povezane z uh, označbo e, porekla, zaščiteno označbo porekla. Tu gre za zaščito intelektualne lastine oziroma pravic intelektualne eh, lastine. Naš eh, eh, komisar je govoril kot o pravici eh, podeželske intelektualne lastnine. In prednost tega sporazuma je, da vse geografske označbe, ali ne gre za vino, ali za sir, ali za kak drug kmetijski proizvod, torej pokriva vse geografske označbe in vse bodo zaščitene v Maroko. Noben eh, vinogradnik v Maroko ne bo svojega vina im, moral, mogel imenovati Rioha, eh, kajti eh, Rioha je zaščiteno ime. Kar pa zadeva problem s paradižniki, to je pa drugačen problem, ni povezan s tem sporazumom. Razprave, ki smo jih omeli, so se nanašale na izračun eh, carinskih dajatev za eh, paradižnik in to je povezano seveda s SKP, Ta predvideva izračun na podlagi pavšalne vrednosti uvoza oziroma na podlagi pavšalne uvozne vrednosti in potem smo uh, popravili metodo izračuna za paradižnik ob vstopu v EU in pri tem smo vključili, kot je to zahtevala uredba, izračun različnih eh, tipov paradižnikov, ki se uvažajo ne samo eh, običajnega paradižnika, ampak tudi češnjevca, ki je nekoliko dražji. In eh, če so cene više kot vhodne eh, cene, potem se ne zaračunajo nobene carinske dajatve. Če pa je cena nižja od eh, stopne cene, se pa izračunajo carinske dajatve. 46,1 eh, evro za 100 kg je vstopna cena trenutno za Maroko. Pavšalni znesek ob uvozu se izračunava vsak dan in ta znesek se primerja z vstopno ceno. Če je nižja, potem se carini, če pa je višja, se pa ne. Ampak to je čisto druga tema. In to vprašanje ni povezano z vprašanjem sporazuma o zaščiti geografskih označb. Ampak, gospa, če se želite o tem pogovarjati, sem vam pripravljena dati obširnejše razlage, ampak eh, ob drugi priliki. Hvala lepa. Gospa direktorica, tako lahko zaključimo to točko dnevnega reda. Še enkrat se vam zahvaljujem za vašo uh, prisotnost na tem sestanku, za vašo pozornost. Sedaj gremo na naslednjo točko uh, dnevnega reda uh, in sicer bomo govorili o strateških investicijah oziroma o Evropskem skladu za strateške investicije. Ta projekt je bil hitro pripravljen. Uh, Prvič je bil predstavljen osnutek že januarja in Evropska komisija želi s predlaganim skladom stimulirati investicijski načrt eh, in ta pa naj bi eh, sprožil hitrejšo gospodarsko rast in pospešil oživljanje gospodarstva. In uh, ITRE in TRAN sta pridružena odbora, ki sta tudi pristojna, pa EKON in BUDŽET po členu 55. In EKON in BUDŽET bosta sodelovala s komisijo, eh, pardon, EKON in BUDŽET bosta sodelovala z eh, odboroma ITRE in TRAN. Potem bodo pa v razpravah sodelovali tudi drugi odbori v skladu s členom 54 pravilnika oziroma poslovnika. Naprošeni smo bili, da pripravimo mnenje. Kot sem rekel, tu gre za naložbeni načrt, ki je bistvenega pomena za EU. Seveda imamo v mislih Junkerjev eh, naložbeni načrt in želeli bi, da bi kmetijstvo in predelovalna industrija imeli ustrezno mesto v Eh, investicijski politiki. Gospod Des, imate besed. Ja, dank, ja, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi in kolegice, veseli me, da kot odbor za kmetijstvo imamo priložnost podati svoje mnenje. Moje poročilo oziroma osnutek je pripravljen in načeloma želim povedati, da pozdravljamo, če bo Junkerjev načrt sprožil. Eh, ciljne naložbe v kmetijstvo in podeželje. Skupna kmetijska politika, če še lahko tako rečemo, je najbolj primerna, da v povezavi z, strag, z eh, skladom za strateške investicije izvaja oziroma zagotovi izvajanje eh, projektov iz tega sklada. Eh, no, vsaj upam, da se bo to uresničilo. Junkerjev program lahko prispeva k eh, oživitvi gospodarske rasti in tudi k ustvarjanju delovnih mest na podeželju. Zahtevati moramo, da inovacije in raziskave za vzdržno kmetijstvo tudi eh, dobijo pomoč iz tega sklada. Sam pa v poročilu izpostavljam tudi, da izpostav, torej za postavljene regije in eh, najbolj oddaljene regije zaslužijo posebno podporo. V svojem mnenju bom vključil nekje 8 do 10 točk in v prihodnjih dneh vam bom eh, poslal tudi pisno različico. Eh, potem pa pozivam kolege in kolegice, da mi posredujejo svoje predloge sprememb. Je pa res, da tu ne bi smeli pisati romana, ampak se osredotočiti na nekaj bistvenih točk. Kar pa zadeva časovnico, razprava bo potekala 24. marca, rok za ložitev predlogov sprememb, kot mi je bilo sporočeno, bo že 25. oziroma 26. Ampak že prej boste prijeli to poročilo, tako da boste lahko predloge oblikovali že pred eh, samim rokom. Glasovanje v našem odboru 16. aprila, v odboru za proračun 30. aprila in eh, mislim, da je to zelo dobra časovnica. Tako da upam, da bomo skupaj oblikovali naše stališče in s tem zagotovili, da bodo v Junkarjevem načrtu upoštevani tudi interesi kmetijstva in evropskega podeželja. Hvala. Najlepša hvala, gospod poslanec. gospod Darty. Thank you, um, chairman, I... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Življenskega pomena je, da naš odbor pripravi zelo močno, odločno mnenje. 315 milijard evrov je znesek predviden za naložbe in Žal pa o, je bilo eh, od prvotne najave postavljenih eh, veliko vprašanj in veliko odgovorov. In ne vem, če je eh, komisija predcenila pripravljeno zasebnega sektorja prispevati svoj del. Tu so še univerze in podobne ustanove, ki se tudi ukvarjajo z vprašanjem investicij investicij. Moramo pa zagotoviti, da bo kmetijski sektor dobil svoj pošteni delež. Ampak enako pomembno je tudi zagotoviti, tako kot je rekel poročevalec, da bodo podeželske skupnosti, zlasti na periferiji, eh, dobile nekaj od tega denarja. Na Ekono so rekli, da želijo zagotoviti, da bi proces tekel, tekel gladko in brez eh, političnega vpliva. Sam pa mislim, da je potrebno sprejeti tudi politične odločitve, kajti eh, nekatere države članice so trpele zaradi krize, ampak eh, ni nujno, da eh, samo te države eh, dobijo sredstva iz tega uh, sklada, ampak tudi regije v posameznih državah, ki so zaradi krize, uh, krize trpele. Uh, tako da bi lahko izvedle potrebne uh, investicije in podobno. To morala biti prioriteta parlamenta. Hvala, predsednik. Hvala lepa. Če ste Eh, bili na sestanku odbora Ekon, prav gotovo bolje razumete eh, delovanje tega sklada. In verjetno tudi veste, kako naj bi se zasebni kapital vključeval v ta sklad. Veste tudi, kakšen delež je namenjen Evropski investicijski banki. In gospod Šanec. Pa poslušam, Peters. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, dejstvo je tako. Res ne vem, kakšen bi bil pravi odgovor pri odločanju, odkot ta denar prihaja, kako prihaja in to. Ampak želim se osredotočiti na neka druga vprašanja kot izvoljeni poročevalec v senci skupine SND. Pridružujem se kolego gospodu Desu. Želim mu potrditi, ja, naša skupina je pripravljena se osredotočati na ista vprašanja, kot ste jih vi navedli. Časa nimamo veliko in zato sem prepričan, da potrebujemo učinkovito, močno sodelovanje in kar se mene tiče, jaz vam tako sodelovanje tudi obljubljam. Ampak moja skupina je res trdno odločena, da pomaga pri formulaciji močnih političnih sporočil. In želel bi se dotakniti dveh vprašanj. Prvič, eh, do, dodatnost se pravi ta dodatni denar, ki je predviden, ta nenadomeščani česar, to mora biti dodatek k vsem programom, ki že obstajajo. In želim vas opozoriti v zvezi s tem na tradicionalna območja, ki jih je izpostavil tudi gospod Des. Že, oziroma tradicionalna vprašanja. Pomen razvoja podeželja, potem energetska učinkovitost, ravnovesje med financiranjem skupnosti in zasebnim financiranjem. To so glavna vprašanja, na katera se osredotočamo. In sam sem res prijatelj eh, tehničnega razvoja, raziskav. Eh, lahko rečem, da moramo ustrajati tudi na eh, širokopasovnih povezavah eh, podeželjskih območjih. Potem pa še nekaj. Potrebujemo transparentnost, vedeti moramo, odkot denar prihaja in kje se bo porabil. In nič nam ne sme uiti. In kot veste, je še nekaj zelo pomembno za Evropski parlament. In to je boj proti korupciji, kolikor vem. Je veči, večina davčnih goljofij povezana s prehrambnim sektorjem. To so glavna vprašanja, na katera se moramo osredotočati. Seveda so še kakšna druga. in skupaj s kolegi iz naše skupine bomo res veseli, če bomo lahko hitro in očinkovito dela, eh, delali. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ferran. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Vsi vemo, da je gospod Juncker specialist za naložbe, ampak moje vprašanje je naslednje. Kdo se pa skriva za tem strateškim naložbenim načrtom 315 milijard evrov. Eh, Junkarjev načrt danes ne govori o kmetijstvu. Izgleda, da je kmetijstvo postalo revni sorodnik tega strateškega investiranja. Zakaj kmetijstvo? ni bolj podarjeno zaradi svojih potencijalov, eh, razvojnih potencijalov. Zakaj ni tako podarjeno kot eh, infrastruktura in nove tehnologije? Tu mislim glasti na poten, eh, potencijal tistih proizvodov z eh, visoko dodano vrednostjo in z kontroliranim poreklom. Eh, to danes ni dovolj izkoriščeno v Evropi. Zakaj ne eh, sledimo izkušnjam, ki smo jih pridobili eh, pri vino? Eh, to, eh, kar je Francija naredila, bi lahko naredili tudi druge. In pri tem Junkarjevem načrtu lahko veliko govorimo, ampak kmetijstvo ni dovolj zastopano, ko govorimo o teh investicijah. No, No, eh, postavil sem isto vprašanje in so mi rekli, saj imate FKP, tam je veliko sredstev predvidenih za razvoj kmetijstva. Se pa strinjam z vami, ampak eh, poleg kmetijstva so tu še drugi eh, sektori, ki zahtevajo investicije naslednji. Najlepša hvala, kar zadeva ta načrt, naložbeni načrt, o tem smo veliko govorili, sedaj se vode umirjajo. Jaz sem optimističen, uh, upam, da bo ta načrt resen, da bo uspešen in ko bomo začeli uh, sprejemati specifične ukrepe in kar zadeva cilje, uh, to so uh, cilji, kot so gospodarska rast, nova delovna mesta. No, res je potrebno zagotoviti rast v vseh regijah EU in kmetijstvo je prav gotovo sektor, ki ima veliko uh, eh, potencijalov. V kmetijstvo je mogoče ustvariti veliko novih delovnih mest. Proizvodna mesa ima velike možnosti v nekaterih državah, pa tudi druge dejavnosti. In če si pogledamo situacijo v Evropi in če si pogledamo globalno situacijo, vidimo, da je ljudi vedno več, prebivalstvo se veča, hrane je manj. In zato moramo razmišljati tudi o izvozu in razviti izvoz. In moramo iz, zagotoviti izvoz eh, kvalitetnih evropskih prehrambnih proizvodov na druge trge. Iskati moramo nove trge in tako bomo lahko tudi povečali število delovnih mest v EU in tako naprej. Poleg tega menim tudi, da bi ta načrt moral vključevati razvoj infrastrukture na podeželju. Recimo, eh, renoviranje stanovanj v eh, državah članicah. To se že dogaja, ampak eh, renovacija družinskih hiš na podeželju bi bila, torej obnova družinskih hiš na podeželju bi bila zelo pomembna za kmete in za ljudi, ki živijo v na podeželju in s, s takimi obdovitvami deli bi tudi eh, odprli nova delovna mesta. Potem je tu še zelena energija, to bi morali spodbujati bioplin, vsi ti elementi bi lahko našli svoj je mesto v novem na črtu. To bi eh, pozdravili kmetje, to bi pozdravil zasebni kapital. In seveda bi bilo dobro, če bi imeli možnosti vključiti tudi regije. E, Thank you very much, uh, Chairman. I, I can be brief. Uh, the success of Bom kratka. Uh, uspeh je odvisen od držav članic in od tega, kakšne projekte bodo pripravile. Ne vem, uh, na kaj misli gospod Des, ko govori o podrobnostih, ampak Jasno je, da je treba vlagati v široko pasovne povezave na podeželju, ampak eh, to ne more nadomestiti financiranja, ki ga morajo zagotoviti države članice. Retrofitting, ne vem, če to spada sem. Ampak države članice so tiste, ki morajo ponuditi prave projekte. Ne vem, kako mi spadamo v to schemo. Te scheme ne moremo uporabiti za to, da bi nadomestili denar od SKP. Ta mora biti in zagotavljati dodatna sredstva. In mislim, da se Albert tega zaveda, ampak mislim, da ne moremo kaj dosti go govoriti eh, veliko preden ne bomo videli eh, poročila. Ampak prav gotovo so eh, področja, kjer so potrebne investicije na eh, podeželju. Ampak lahko se bi reklo, da tudi avtoceste pomagajo eh, državam in regijam. Ampak gre za velik projekt, samo to sem želela reči. O vebožem projektu bi že decidoval bank. Hvala lepa. Zadnji govorec, prosim. Oui, merci. Euh, Hvala lepa. Ne moremo podpreti v kmetijstvo in na podeželju izoliranih naložb. Moramo biti zelo pozorni, kajti vsaka investicija mora biti povezana z dejavnostjo, ali kmetijsko ali z gozdarsko. Ne moremo reči, da bo Junkarjev načrt moral eh, biti eh, udeležen pri eh, toplarnah na lesu. Skratka, tu moramo razmišljati o teritorijalni organiziranosti. E, in moramo misliti tudi na e, razvoj podeželje in kar pa zadeva digitalizacijo. Jasno je, države že opremljajo e, pod svoja podeželja, ampak začenjajo tam, kjer je največ ljudi, z najbolj poseljenim. V Evropi imamo pa kar nekaj sektorjev, ki ne bodo imeli dostopa do ničesar, če ne bodo povezani z široko poslovnimi povezavami, ker bodo čisto odrezani. Skratka, eh, nekatere investicije so že odšle, ampak Junkerjev načrt lahko tudi pomaga eh, k temu, da se izognemo frakturi na evropskem kontinentu. Eh, med tistimi, ki imajo in med tistimi, ki ne bodo imeli nič. Hvala lepa, gospod Des. Ja, dank, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala kolegicam in kolegom za prispevke. Vse sem si zapisal. Rad bi povzel to, kar sem si zapisal. Razpravljali smo o tem, kako bomo to financirali če bo ostalo pri tem Junkerjev načrtu, potem moramo zagotoviti, naše delo je, da vključimo in da zagotovimo sredstva za kmetijstvo in za regionalni razvoj. Samo po sebi umevno je, da se bom s poročevalci v senci še pogovarjal o končni resoluciji in o poročilom. Rad bi povdaril, da so investicije v infrastrukturo še toliko bolj pomembne in da je internet predpogoj za gospodarski razvoj. To lahko seveda omenimo, vendar pa ne bi eh, rad videl, da bi prišlo do podrobnega seznama naštevanja vsega, kar moramo storiti. Moramo samo podariti zahtevo, da moramo investirati predvsem v gospodarsko šipke regije. Sam prihajam iz regije, kjer je brezposelnost dve odstotna in, in brezposelnih mladih ni. Imamo pa regije, kjer je brezposelnost zelo visoka, kjer je veliko mladih brezposelnih in zato moramo poskrbeti, da bodo sredstva pritekla v te regije. Investicije v infrastrukture so zelo dober način za to. Moja regija je bila v času po vojni regija, ki je zelo nazadovala v primerjavi z drugimi v Nemčiji in potem je prišlo do investicij v infrastrukture in sedaj je moja regija ena vodilnih na Bavarskem in v Nemčiji, kar pomeni, da smo pred 40 leti sprejeli pravo odločitev. Zato je treba zagotoviti, da bo tudi v drugih evropskih regijah prišlo do pravega gospodarskega razvoja. Mi v odboru za kmetijstvo moramo zagotoviti, da se upošteva naše interese tudi v Junkarjem načrtu. Rad bi se zahvalil gospodu Sikerskemu, da je zagotovil, da smo lahko sodelovali pri sprejemanju odločitev. Najlepša hvala. E, Najlepša hvala. O tem se bomo še pogovarjali marca. In če se boste spomnili še kakšnega predloga priporočila, to lahko sporočite gospodu Desu. 23. marca bomo naprej razpravljati. Sedaj pa gremo na naslednjo točko na enem redu. Sprejetje priporočil, ki so jih izdali koordinator odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. Po elektronski pošti ste prejeli informacije s tem v zvezi, kjer smo zapisali naša priporočila. Če nimate nič proti, potem predlagam, da ta seznam sprejmemo. Vidim, da nihče nima nič proti, potem gremo na naslednjo točko, točko razno. Nihče ne želi besede, potem. Vam samo sporočam, mm, da se bomo zopet sestali 23. marca ob 3. popovdne, kot tudi v torek 24. marca do povdne in popovdne. S tem smo zaključili dnevni red. Glede točke v zvezi z veterinarskimi zdravili. To bomo obravnavali naslednjič. Najlepša hvala za prisotnost. Vidimo se zopet čez mesec dni. Medtem pa bomo seveda trdo delali. To je jasno. Se je zaključeno.